propose euh, d'ouvrir euh, notre euh, séance de, de travail. Spoštovani kolegi, torej začenjamo. Dnevni red imate pred sabo. Tudi nimam nobenih sprememb, zato lahko dnevni red kar sprejmemo. Sporočila predsednice tudi tukaj nimam nič, vsaj nič posebnega. Tako da predlagam, da kar začnemo in sicer s točko 3. Besedo dajem pripravljavki mnenja, gospod Bastos. Gre pa za splošno določbo v Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu. To je tema, o kateri že dolgo razpravljamo oziroma bi morali. Imamo Evropski načrt za oživitev gospodarstva iz novembra 2008. To je že kar dolgo od tega in imamo tudi razmere nekakšne blokade pri postopku. Kajti resnično je bil postopek odobren zelo pozno in to se je zgodilo seveda v odboru za regionalni razvoj. Ta odbor se je začel takoj pogajati s svetom, vendar pa to je dolgo trajalo in zato razmere niso prav enostavne. Kot sem dejala, je pristojni odbor odbor regi in odbor za regionalni razvoj se je že pogajal z našim odborom, vendar pa na koncu mora seveda odločiti konferenca predsednikov. Ta nam pravzaprav ni dovolila pripraviti mnenja po okrepljenem postopku sodelovanja, vendar pa se vseeno ukvarjamo s to temo, kajti konec koncev gre tudi za Evropski socialni sklad. In Evropski socialni sklad je proračunsko zelo pomemben. Gre pa tudi za prizadevanja po reformah celotnega sklada, To pomeni tudi to, da bi morali vsaj izraziti naše mnenje. In to bomo tudi storili. Zahvaljujem se poročevalki, da je bila časovno tako prožna, prilagodljiva in da sedaj se lahko pogovarjamo o tem. Seveda tudi ne želimo zaobiti pristojnega odbora. Gospa poročevalka, prosim, beseda je vaša. Povejte tudi, kaj je o postopku. Madame la prezidente. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, naj podam nekaj ozadja glede priprave tega mnenja. Rada bi vam podala nekaj informacij o tem, kako sem pripravljala to mnenje o Evropskem regionalnem skladu, o kohezijskem skladu in Evropskem socialnem skladu in glede poenostavitev nekaterih zahtev. Kot veste, smo bili v finančni gospodarski krizi in to je seveda pritisnilo na mednarodne finančne vire. Ključnega pomena je sprejeti ukrepe že sedaj, da bi ta pritisk sprostili. Prav tako je pomembno zagotoviti bolj učinkovito uporabo, dodelovanje in razdeljevanje sredstev skupnosti. Kajti to je ključno orodje, ko gre za pomoč državam članicam in ko gre za pomoč prejemnikom, predvsem malim in srednje velikim podjetjem. Vemo, da je gospodarstvo zelo odvisno od MSP-jev in učinkovita uporaba razdeljevanja sredstev je ključnega pomena za to, da zagotovimo novo obdobje rasti. MSP-ji so motor evropskega gospodarstva in so tudi glavni dejavnik pri ustvarjanju trajnostne rasti. Gre za tako kakovost kot tudi količino Zelo veliko je malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji. To je skoraj 99 odstotkov vseh podjetij. 23 milijonov je MSP-ov in odgovorni so za približno 75 milijonov delovnih mest. Nekateri najpomembnejši sektori pa so pogosto zelo ranljivi naprimer tekstilni, gradbeni ali pohištveni sektor. In mala in srednja podjetja so tista, ki so največ utrpela. Zato sta komisija in še prav posebno parlament se zelo posvečala porabi teh skladov, sredstev in smo želeli poenostaviti zahteve za dostop do kohezijskega sklada in to je seveda nekaj, kar ne nadomešča lokalnih in regionalnih politik. Evropski parlament mora zato sprejeti ukrepe, da bi ta sredstva lahko uporabili manj birokratsko in bolj enostavno in ravno zaradi tega smo pripravili to mnenje. Sama sem bila izbrana za pripravo tega mnenja. Mislim, da je mnenje precej preprosto. Dva glavna predloga sprememb imamo, ki pa sta precej podobna predlogu sprememb odbora regij. In gre za to, da bi skušali kar najbolje izkoristiti sredstva skupnosti, za izvajanje ukrepov na trgu delovne sile. Zagotoviti moramo delovna mesta, ohranjati jih, ustvarjati nova in zato moramo spostaviti urodja, kot je to, tako da se bodo ljudje lahko vračali na trg delovne sile. Glede na pregled faz postopkov in rokov. Mislim, da je rok za predloge sprememb jutri. In eh, postopek je bil nekoliko raztegnjen, da smo lahko torej sprejeli to mnenje v razumnem času in da smo lahko učinkoviti pri sprejemanju, tako kot tudi pri izvajanju ukrepov. Hvala lepa, gospa Schröder, potem pa gospa Linde. Ja, Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalki za njeno predstavitev, vendar pa se ne strinjam z njo. Pri tej spremembi uredbe evropskih strukturnih skladov gre za tri temeljne stvari. Prvič, in to zadeva ta odbor in naše pristojnosti, In to je bil po moje tudi glavni razlog, zakaj se je predsednica trudila, da bi lahko podali naše mnenje. In sicer gre za to, da se vprašamo, ali bo ESF financiran v določenem času stotstotno strani skupnosti in države članice ne bodo sofinancirane. To je bilo zavrnjeno strani sveta. Težava pa je bila v tem, da je parlament in to je, zato je kriv tudi gospod Kirilov, da smo preveč odlašali in nismo stališče sprejeli pred svetom. Gospod Kirilov je pravzaprav prevzel stališče sveta, nič ni dodal. In potem je bilo tudi vprašanje, ali bo to storil ali ne. In ali bo poskušal vprašanje 100 odstotnega financiranja uveljaviti. Vemo, da nimamo več denarja, večje količine denarja, potrebno pa je spet zagnati projekte tam, kjer ti stagnirajo. In če bo ostal, če bodo sredstva še ostala in če se bodo razmere, ko se bodo razmere izboljšale, bomo spet zagotovili sofinanciranje. Torej, to niti ni tako hudo, ker je prišlo do odloga in zato imamo dovolj sredstev. Če želimo posvetovanja svetom, da bi investirali v delovna mesta, potem bi to bil pravi kraj in potem se moramo za to zavzeti. To je prva točka. Druga. Ne gre za MSP-je, gre za največje projekte. In gre za to, da bi projekte, ki znašajo več kot 25 milijonov evrov do 50 milijonov evrov, ali bi jih naj potrebovala komisija ali ne. Sem zato, da bi jih, da bi jih potem smiselno uporabili in da bi potem še drugič preverili, tako da pri postopku ne bi imeli toliko težav. To je temeljna sprememba. In tukaj bomo imeli težave, če se to ne bo zgodilo. In potem tretja točka, to je tudi zelo pomembno za naš odbor, gre namreč za vprašanje še večje poenostavitve za delokalizacijo podjetij. Torej, strukturno sredstvo lahko izrabimo in potem lahko torej se preselimo v drugo državo članico. Tukaj smo imeli dolgo razpravo, lahko kaj spreminjamo in lahko tudi rečemo, da kdo dobi strukturne sredstva, mora ostati na kraju samem in potem te subvencije posredno investirati tudi v delovna mesta. Torej, mislim, da ne smemo nasplošno samo slediti svetu, da moramo imeti lastno stališče. Predlagali bomo predloge sprememb v tej smeri. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa. Gospa Lin. Hvala lepa. Predloga spremembe 2 in 4 me skrbita ker tukaj nimamo več možnosti po 100-odstotnem financiranju. V prvotnem besedilu je rečeno, da bi to spremenili za omejen čas, za omejeno obdobje. Torej ne govorimo, da bo to stalno, da bo to večno, da torej gre za določene finančne zadržke zaradi držav članic in da bi torej imeli to 100-odstotno financiranje tako dolgo, dokler bo potrebno. in vemo tudi, da država članica tega denarja ne bodo mogle sprostiti. Zato bi v mestnem obdobju bilo pomembno imeti teh 100 odstotkov. Upam, da bomo o tem ponovno premislili, kajti mislim, da je črtanje tega v prilogi sprem 2 in 4 napačna pot. Hvala lepa. Ja, schön dank. Wir haben ja... Gospod Cipe. Hvala lepa ne gre samo za osebinski, gre tudi za časovni problem. Strinjam se s predsednico, ko gre za ustvarjanje delovnih mest, bi bilo pomembno, če bi naš odbor odigral pomembnejšo vlogo v tem postopku. To je seveda nekaj, kar nas zelo jezi. Vprašanje 100 odstotnega financiranja. Jasno bom rekla, da ko sem videla ta predlog lani, sem rekla, da je to dobro zamisel in da bi se na višku krize morali hitro odzvati v prizadetih regijah, morda ne v državah članicah. To bi rada razlikovala. Predvsem prizadetim regijam bi morali ta sredstva hitro zagotoviti. Vendar pa vsebinsko imamo naslednjo težavo. Svet se je z veliko večino držav članic izrekel proti tej obliki financiranja. Zelo so se upirali temu. Tudi če bo sedaj parlament z veliko večino sklenil, da želimo slediti temu predlogu komisije in si želimo tega 100-odstotnega financiranja, tudi takrat bomo torej prišli do tega, da bomo morali se pogajati o kompromisih in pred poletjem potem sploh ne bi postopka zaključili in to tudi ne bi bilo v pomoč nikomor. Zdi pa se mi pomembno, da naš odbor sprejme mnenje, da načeloma sprememo odločitev, da se nam zdi ali ne pristop komisije pravi ali ne in tudi kar se prihodnih postopkov, kar se sredstev tiče, da to storimo v časih krize in da tega ne umaknemo popolnoma z dnevnega reda. Pri konkretnih predlogih sprememb pa mislim, da moramo prav mi kot odbor za zaposlovanje vključiti še kakšno drugo stvar. Pri ustvarjanju delovnih mest mislim, da mora naš odbor pomisliti o tem, da nam ne gre za kakršnakoli delovna mesta. To mora biti dobra, dobro plačena delovna mesta in mislim, da moramo to tudi jasno še enkrat povedati. In tudi pri točki, kjer govorimo o tem, da bi za ljudi, ki izgubijo delovno mesto, morali ustvariti možnosti, da znova najdejo delovno mesto. Tudi tukaj mislim, da bi naš odbor moral paziti na to, da bi šlo za ustvarjanje novih, enako vrednih delovnih mest tako da bi prizadeta podjetja ne ustvarjala vedno slabših delovnih mest in da ne bi potem delo jemalci morali takšnih sprejemati in bi bili v nekakšnem začaranem krogu. Torej, mislim, da bi bilo dobro, da pozdravimo predlog komisije, da bi v prihodnosti vsaj razmislili še o tem in da bi tudi v nekaterih predlogih sprememb resnično izpostavili, da potrebujemo dobra delovna mesta in če gre za nova, morajo biti enakovredna in ne vedno slabša. Merci, Messner, puis Mann. Gospa Messner, potem pa gospod Tomas Mann. Presidenten. Hvala lepa, gospa predsednica. Resnično imamo na trgu delovne sile zaradi krize velike težave in zato je dobro, da komisija razmisli, kako bi skupnostna sredstva lahko boljše, hitreje in tudi bolj enostavno zagotovili. Tudi 100 odstotno financiranje se zdi dobro, težava pa je v tem, da če zahtevamo 100 odstotkov in ne samo za določen del, potem bomo ustvarili odvisnost, ki ne bo dobra. In mislim, da moramo seveda pomagati da si ljudje pomagajo sami in zato mislim, da se ne smemo odmakniti od sofinanciranja. Tega si komisija tudi ne želi, vendar pa mislim, da se moramo o tem pogovarjati dlje časa, kakšno bo naše mnenje glede teh 100 odstotkov, tudi zaradi tega, ker si svet tega ne želi. Želela bi si najti hitro rešitev, ki bi ljudem resnično pomagala, ciljno usmerjeno. In kar se mi tudi zdi dobro, in to je nadaljna pripomba, sem poročevalko ocenci svoje skupine in to pripombo sem torej podala do petka imamo še možnost. Odločilnega pomena je pri nadaljnem usposabljanju ste tudi nanašati na zahteve trga delovne sile. In tudi države članice same vedo, kakšne potrebe imajo. Vem, da se to v praksi počne, vendar po besedilu tega ni dovolj najti in zato sem to zapisala kot dopolnilo. Torej, čim prej moramo doseči najti rešitev in to tako, da, bodo, da bomo ljudem lahko ciljno čim prej pomagali in jih potegnili iz krize. Eh, Gospod Tomas Mann, hvala lepa. Mislim, da moramo razmisliti o tem, ali želimo podpreti načelo sofinanciranja ali ne. Zdi se mi pomembno. Torej, zelo pomembno je, da ne rečemo samo, da damo na razpolago finančna sredstva skupnosti in potem to dobijo regije. Ne, gre za to, da moramo poskrbeti za to, da regije, organi, ki dobijo sredstva, da pokažejo tudi interes za to, da se ta sredstva uporabijo, uporabijo učinkovito in namensko. Načelo sofinanciranja je temeljni element vseh naših premislekov o financiranju, In zato mislim, da potem ne smemo potegniti črte. In sedaj, ko vidimo, da je težko najti soglasje svetu, mislim, da bi morali podati naslednje stališče. V naših nadaljnih premislekih moramo reči, da mora to ostati v našem odboru, v okviru naših pristojnosti. Morda bi, gospa predsednica, lahko tudi rekli, da bomo pridruženi odbor, da smo vse na enakovredni podlagi z drugimi odbori. Ne more biti tako, da bi odbor za regionalni razvoj obravnaval to temo, saj je to naša prav tema, če smem temu tako reči, torej zaposlovanje. Kar se kakovostnih delovnih mest tiče, je to gospod Bastos dobro rešila v predlogu spremembe 3, torej da bi zagotovili visoko kakovostna delovna mesta in nadaljne usposabljanje za mlade. To se lahko prenese, prenese tudi na druga področja, morda bi to lahko dopolnili vendar pa mislim, da je pot Regine Bastos pravi in morda bi v naslednjih tednih zaradi različnih stališč se lahko bolj uveljavili kot do sedaj. Zaenkrat se nam zdi, da imamo popolnoma različna mnenja. Mislim pa, da vsi vemo, da je Regina Bastos dobra pri pripravljanju kompromisov in mislim, da je to dobra pot. Hvala lepa.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 Najprej. Vprašanje učinkovitosti sredstev Evropskih strukturnih skladov in socialnega sklada. Zelo težko je sploh zagotoviti sredstva zaradi načela sofinanciranja. To poznamo in to je bil močan argument za to, da bi komisija predlagala to 100-odstotno financiranje. In če se sedaj skušamo opreti krizi, moramo določene instrumente prilagoditi, prav zaradi krize. Če tega ne bomo prepoznali, potem bomo sokrivi svetom. Nim gre samo še za to, da torej skušajo nadzirati proračun določenih držav članic. učinkovitosti SF-a pa obračajo hrbet in zato je to težko zagotoviti. Če torej ne bomo želeli uveljaviti tega načela, potem bomo lahko ugotovili, da nove države članice sploh niso bolje opremljene za spopad s krizo. In da se torej razmere tudi niso izboljšale. ta sredstva niso bila prilagojena, niso bila uporabljena tako, da bi ustrezala resničnosti o novih državah članicah. In seveda je tudi absorpcijska sposobnost pomembna. Gotovo pa tudi ne smemo pozabiti na kontekst gospodarstva so zelo prizadeta zaradi krize. In tudi, če pozabimo na nekatere instrumente, se ne smemo odreči temu, da bi nasplošno kaj spremenili. In potem naslednja točka, pogajanja s svetom. Poslanci so se vedno znova pritoževali nad eh, svojimi pristojnostmi in nad eh, boljšim uravnoteženjem pristojnosti med parlamentom in svetom. Nekateri so menili, da je stališče parlamenta določeno že pred demokratično razpravo in da kar sprejemamo stališče sveta. To mislim, da je popolnoma nespremljivo. In še tretja točka. Razumem zahteve po nujnosti. Vendar pa parlament je pokazal, da je v celoti odgovoren za svoje dejanja. In se torej tega zavedamo, ko gre za nujne zadeve, se lahko mobiliziramo in dosežemo, sprememo odločitev, v zahtevanem času. Torej, ne gre za to, da bi kar sprejemali stališča sveta. Regina Bastos je pripravila mnenje. Pozdravljam prispevek v predlogu spremembe 3. Mislim, da s tem nimamo težav. Če pa si ogledamo 2 in 4, to je osrče stališče, ki ga je predlagal Kirilov pa se sprašujem, zakaj se ne moremo držati običajnega stališča. Torej, se prevečujem, če sem nekoliko preveč odločna. Vendar pa, gospod Tomas Mann je predlagal, da bi si to ogledali naslednjič. Naslednjič bomo imeli pravka z drugačnimi, drugimi reformami. In če si ogledamo razmero, v katerih smo, kakšni krizi smo in če ne storimo ničesar, potem mislim, da tudi naslednjič ne bomo počeli stvari boljše. Če verjamemo v to, kar počnemo, če verjamemo, da, da je ESF koristen, da pomaga ljudem, potem se prosim ne vračajte in mi govorite, da bomo imeli težave s financiranjem. špansko predsedstvo želi seveda hitro nadaljevati svoje delo in doseči rezultate, vendar pa mislim, da lahko Evropski parlament zelo dobro predstavi svoje mnenje, da je sposoben to storiti. Torej, za vsem dožnim spoštovanjem do pripravke mnenja moram reči, da se ne strinjam z njenim pristopom. Prosim, pripravka mnenja. Obrigada, Hvala lepa. Rada bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam, še prav posebno gospod predsednici, za njen prispevek. To je zelo občutljiva tema in v kontekstu gospodarske in socialne krize menim, da je kohezijski sklad ključnega pomena pri iskanju rešitev, vendar pa tudi ne more biti dvoma, kar se mojega starišča tiče, glede strukturnih skladov. Tukaj gre predvsem za Evropski socialni sklad. Kako bi torej države članice spet zagnale gospodarstva in našle rešitev za krizo? Ne morem si zatisniti oči pred priložnostmi, pred katerimi smo in mislim, da moramo biti pragmatični. Če bomo preveč togi, kar se sofinanciranja tiče, mislim, da ne bomo dosegli tega, kar si želimo. To pa je, da bi sredstva in sklade izkoristili na tak način, da bi zmanjšali birokracijo, da bi stvari poenostavili in da bi bil dostop do sredstev bolj enostaven. In zato moramo pomagati MSP-jem, da bodo ta pomagala pri zagonu gospodarstva. kar se predlogov sprememb tiče. Na poročilo gospoda Kirilova iz odbora za regionalne za regionalni razvoj. Pa moramo reči, da moramo zagotoviti, da bodo tisti organi, ki sredstva najbolj potrebujejo, lahko ta sredstva tudi učinkovito uporabili istočasno. Pa seveda še nismo pozabili na pomisleke, ki so bili izrečeni. Torej gre za možno potencijalno reformo ESF-a v bližnji prihodnosti. Mislim, da bi to bila dobra priložnost za Evropski parlament in še prav posebno za naš odbor za zaposlovanje, da bi sodelovali s svetom in komisijo. Prav posebno pozornost pa bi morali nameniti reformi ESF-a. In to v zelo širokem pomenu besede, da bi lahko torej uporabili sredstva pri kohezijski politiki kot ključen del te politike, zato da bi izšli iz krize. Seveda pa, kot je dejal kolega Tomas Mann, nisem popolnoma ne prožna. Pripravljena sem sprejeti prispevke kolegov, torej rok za predloge smemb je jutri, 5. marec. Kljub vsemu pa želim ohraniti pragmatično vizijo, ki je v tem trenutku ključnega pomena tudi kar se našega dela v odboru za zaposlovanje tiče in uporabe kohezijskih sredstev v prihodnje. Hvala lepa. Da, seveda si želimo doseči soglasje, vendar pa seveda se najpomembnejše, najtežje, najbolj kočljive zadeve skrivajo v podrobnostih. Torej, rok je jutri opovdne na našem naslednjem sestanku 16. marca si bomo ogledali te predloge sprememb. Naslednji dan 17. marca bomo glasovali, ker bo pristojni odbor o tem glasoval 17. in 18. marca. Tako, s tem smo zaključili to točko na našem dnevnem redu predlagam, da prejdemo na naslednjo točko, to je točka 4, gre pa za obravnavo predlogov sprememb. Kosnutko mnenja Ola Kristansna o kapitalskih zahtevah za trgovalno knjigo in za dodatna listinjena ter nadzorniški pregled politik prejemkov. Prosim, beseda je vaša. Tak for det, formand. Og eh, tak til kollegerne for alle ændringsforslagene. Ja. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem kolegom za vložitev predlogov sprememb. Mislim, da imamo večinsko mnenje glede tega vprašanja, ki ga želimo posredovati tudi odboru za gospodarski razvoj. Na Danskem so morali številne banke zapreti svoje vrata zaradi finančne krize in država si je seveda prizadevala, da bi zagotovila ustrezna povračila za varčevalce, tako da ne bi bili oškodovani. V moji regiji, na primer, je prišlo do stečaja banke in to je imelo hude posledice za prebivalce te regije gre za ljudi, ki so izgubili vse svoje premoženje, namreč eh, celotno pokojnino ali pa eh, celotni privrčevani znesek so uložili v delnice in na ta način izgubili vse. Vem, da so danske banke sprejemale velika tveganja, namreč vodile so politiko, kjer je upravni odbor imel velike pristojnosti in sprejemal velika tveganja z namenom lastnega dobička. Zagotoviti moramo, da se to v prihodnosti ne bo več dogajalo. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za ustrezno ravnotežje v poročilu. Potrebujemo več preglednosti v celotnem bančnem sektorju. poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za ustrezen nadzor, kajti gre tudi za sektor, kjer lahko zagotovimo številna nova delovna mesta, če seveda razvoj ustrezno poteka. Sedaj pa k predlogom sprememb. Tomas Mann, 40, 41, 42, s temi predlogi sprememb se strinjam, vendar pa ko gre, se popravljam, za 53, moramo uh, nekoliko spremeniti formulacijo. Pri predlogih spremem 40, 41, 42 in 43 pa gre za predloge gospe Cimer in tukaj bi predlagal kompromis. Ko pa gre za prejemke oziroma za plačilo, je potrebno zagotoviti, da bodo premije 300 krat više od plač posameznih delavcev. Tako je predlagano, vendar pa bi to povzročilo velike probleme. Zaradi tega mislim, da moramo poskrbeti za novo ravnovesje. Torej vsega skupaj ne bi tako konkretno formuliral. Glede ostalega pa se strinjam in mislim, da bomo zagotovo lahko našli kompromis. pri 44 in 61 ter 55 je govora o različnih modelih. Sam nisem zato, da tukaj omenjamo konkreten sistem, kaj te mogoče se bodo v prihodnosti pojavili modeli, ki bodo boljši od teh, ki jih imamo v tem trenutku. Vendar pa je vaša argumentacija zelo dobra. Pri 46 gospa Deli govori o dolgoročnem rezultatu in sicer govori o obdobju petih let, sam bi predlagal od tri do pet let. To se mi zdi boljše. In potem so tukaj predlogi sprememb 47, 48, 50 in 51. Torej gre za celo vrsto predlogov sprememb, ker mislim, da bi lahko našli kompromis, kajti glede vsebine se strinjamo. Vendar pa mislim, da ne bi smeli biti nenatančni, ko govorimo o sankcijah. Poleg tega pa mi že sama besedica sankcije ne ni prav posebej všeč gospa Cimer v predlogu spremem 54 govori o plačah in tako naprej. To se mi ne zdi dobro. 56, 57, 58 so podobni mojemu predlogu spremembe 6, potem imamo predlog spremembe 59, gospe Deli. Tukaj gre. za variabilni prejemek. In gre za vsaj 80 odstotkov celotnega prejemka, te številke se mi zdijo nekoliko neutemeljene. Potem je tukaj predlog spremembe 60, cimer Jerik pri 62 gre spet za obdobje petih let. Sam bi raje zapisal najmanj tri leta. Pri 63 pa gre spet za isto temo. Torej, to je bil hiter pregled tega poročila in upam, da se bomo lahko prihodni teden ali pa teden zatem še enkrat pogovorili o tem, kako se bomo odločili v odboru. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Mesner. Še predtem pa bi rada člane odbora spomnila, da da je to poročilo, poročilo, ki se nanaša na evropska podjetja in da gre za analizo posameznih panog glede na finance. Prišlo je do zvišanja Dablinskega sklada in če bomo dobili dodatne informacije glede tega, potem bomo morali vključiti tudi te nove vire. Gospa Mesnar, hvala lepa, gospa predsednica. V imenu svoje politične skupine in Jurgena Krojcmana, ki je poročevalec v Senci in danes žal ne more biti tukaj, kajti ima druge obveznosti, bi se rada zahvalila poročevalcu za opravljeno delo. Naša politična skupina se strinja s tem, kar je povedal poročevalec, vsaj v veliki večini, zato smo se odrekli nekaterim predlogom sprememb. Tudi predloge sprememb Tomasa Mana bomo podprli, zdijo se nam zelo pozitivni. Težave pa vidimo, enako tudi gospod Krojcman, pri predlogi sprememb, ki prehajajo iz skupine zelenih, namreč eh, tukaj gre za preveč omejujočo politiko prejemkov in tega ne moremo podpreti. Torej, to je moja kratka izjava v imenu gospoda Krojcmana, ki danes žal ne more biti tukaj, vendar pa se že veseli nadaljnih pogovorov. Merci, Hvala lepa, gospod Tomas Mann. Hvala lepa, gospa predsednica. Ole, še enkrat bi rad povdaril, da so tvoje poročila vedno zelo dobra in tudi v tem primeru je tako. Sam sem se osredotočil na tri predloge sprememb in jasno si povedal, da jih v veliki eh, večini podpiraš. Na področju prožne varnosti sva odlično sodelovala in upam, da se bodo bančna podjetja držala, držala tega, eh, kar je bilo določeno. Ne želimo seveda, da bi to bile dobrodelne organizacije, vseeno pa morajo biti dobro ugrajene v celoten družbeni sistem. Ole je že omenil težave, s katerimi so se soočile banke na Danskem, pa tudi v drugih eh, državah članicah. Namreč, ko ni bilo zadostne zaščite varčevalnih vlog, pa ko je prišlo do stečaja bank, poskrbeti moramo, da se bomo proti eh, takšnim dogodkom borili. Vprašati se moramo, kako poskrbeti za soodgovornost tudi pri bančnih uslužbencih, tako da bodo ti bolj razmislili o tem, kaj pravzaprav prodajajo, katere izdelke ponujajo. Ali ponujajo zgolj tiste izdelke, pri katerih je zagotovljen eh, visok bonus, eh, ali pa razmišljajo tudi o varnosti. Zgodilo se je, da pravzaprav bančni uslužbenici sploh niso vedeli, kaj prodajajo v celotnem svežnju, niso poznali posameznih vrednostnih papirjev. Sredi tega se moramo vprašati, ali bančni uslužbenci dejansko vedo, kaj prodajajo. Zaupanje lahko ponovno izgradimo le, če bodo banke ponujale proizvode, za katere bodo tudi odgovorne. Torej, mislim, da moramo uresničiti načela sveta za finančno stabilnost, eh, poleg tega pa se moramo držati ključnih načel CRS-a. Vem, da so bonusi včasih previsoki, vendar pa mislim, da tukaj eh, ni eh, potrebnih eh, tako zelo strogih formulacij. Mislim, da je Ole to dobro formuliral. In še zadnja pripomba. Imamo tudi odbor za boj proti krizi in tudi tam obravnavamo temo bank in njihove odgovornosti, katere so naloge bank in kakšna je pravzaprav naša vloga, dokolikšne mere sega naš nadzor. Oba odbora morata seveda sodelovati, kajti odbor za boj proti krizi ne pomeni le odbora, ki se ukvarja z krizo na področju finančnega sektorja, ampak tudi z krizo na področju uh, sociale. Ole, še enkrat najlepša hvala. Mislim, da si dosegel dober kompromis, ki ga lahko vsi podpremo.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 opravičilo za to, da Evropska unija pridobi še več pristojnosti, ki jih seveda odzame državam članicam. Naj gre tukaj za terorizem, za eh, finančno krizo, za naravne nesreče. To je vedno opravičilo za Evropsko unijo, da si nakopiči še več moči. Mislim, da bi bilo načela tega poročila zelo težko izvesti, recimo, ko govorimo o predlogu spremembe 4. Eh, tukaj gre za neodvisen odbor za nadzor nad eh, prejemki. Potem predlog, kjer govorimo o prejemkih eh, uslužbencev v finančnih institucijah tudi to mislim, da bi bilo zelo težko izvesti in mislim, da bi tukaj preveč posegali v pravice posameznih državljanov, zaradi tega temu nasprotujemo. Torej, kar je predlagano, ni le kopičanje moči v Bruslju, ampak gre za prenos pristojnosti brez prenosa odgovornosti in tukaj gre za zelo nevarno ravnanje. Mislimo, da je ta pristop povsem napačen in ga nažalost ne bomo mogli podpreti. Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo? Ali je tukaj kdo v imenu komisije? Ne. Torej predajam besedo našemu poročevalcu. Eh, Hvala lepa za te zelo dobre pripombe. Mislim, da bomo lahko našli kompromis. Veseli me tudi, da gospod Helmer ni za ta predlog, kajti sicer bi me to že skrbelo. Bil bi vznemirjen, če bi glasoval za to poročilo oziroma za ta predlog. Tukaj ne gre zgolj za nadzor Evropske unije, ampak celotnega sveta. Želimo nam reč preprečiti, da bi se ponovno zgodilo to, kar se je zgodilo v primeru finančne krize. Tudi v ZDA in pa v Združenem kraljestvu nameravajo uvesti postopek, ki je zelo podoben temu, ki ga predlaga Evropski svet. Za prejemke se vzpostavljajo takšni neodvisni odbori in mislim, da se bo celoten svet, svet ravnal po tem, eh, kar bo predlagala Evropska unija. Torej, hvala lepa za vaše predloge sprememb. Hvala lepa. Torej, do 16. marca je čas za razmislek o predlogih sprememb, kajti takrat bomo glasovali, potem pa bomo predložili naše mnenje eh, in svoje mnenje bo predstavil tudi odbor Ekon. S tem smo zaključili z to točko dnevnega reda in sedaj moramo nažalost imeti kratek odbo, odmor za kavo, kajti šele ob 10.30 bomo nadaljevali, takrat je namreč na vrsti glasovanje. Torej, ob 10.30 se ponovno vidimo.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

kot ljubezen. Chers collègues, si je peux vous inviter à reprendre place. Kolege in kolegice, lepo vas prosim, da se ponovno posedete po tej pauzi. Nažalost nam ni uspelo dobro predvideti časovnega poteka dela. Zato je bila potrebna pauza in kot veste je po glasovanju predvideno izmenjava mnen s komisarjem. Nisem želela pač spreminjati časa glasovanja in verjamem, da tudi vi tega ne bi želeli. In sicer imamo pri glasovanju predvideni dve točki v zvezi z uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. obveščam tudi komisarja, da očitno niso z nami vsi naši člani, čeprav imamo med seboj tudi nekaj pripadnikov Evropske ljudske stranke, kajti ta stranka ravno danes organizira seminar v Budimpešti in zato se zdi, da so naše vrste danes nekoliko prazne. Pod peto točko dnevnega reda torej. je tu pismo naslovljeno na gospoda Lamasurja, predsednika odbora za proračun v zvezi z uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Sicer gre tukaj za proizvodnjo pohištva in oblačil v Litvi. Glasujemo torej o tem pismu, kdo je za, proti. Vzdržani. Pismo je soglasno sprijeto. Gre pa, kot vidite tukaj, za dva primera, ki oba vključuje ta litvo. S tem smo zaključili z glasovanjem in zahvaljujem se komisarju za potrpljenje. Zelo pa me veseli, da ga lahko zdaj uradno pozdravim med nami v vlogi komisarja za zaposlovanje. V našem odboru imamo slabo navado, namreč zelo radi se pogosto srečujemo z vami, zato da se prepričamo, da imamo enak pristop do vseh tem, ki jih obravnavamo. Danes ste z nami, zato da boste predstavili dokument, ki ga je včeraj predložila komisija v zvezi s strategijo za leto 2020. Zelo pomembno je, da dan po tej uradni predstavitvi Eh, slišimo tudi vaša stališča in kar predajam vam besedo za to, da nam boste podali glavne smernice z vedika komisije, potem pa bodo sledila vprašanja in odgovori, nedvomno pa tak sistem dela že poznate. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke. Zelo me veseli, da imam danes to priložnost, da se srečam z vami. To je eh, prvo srečanje, odkar je komisija zavzela svoj položaj in to je prva priložnost, da eh, sem tukaj pred vami, odkar smo se na zadnje srečali v drugačnem formatu. Dejansko se sedaj začenja življenjska pot pomembnega dokumenta, o katerem bomo danes razpravljali, ampak kot je povedala predsednica, Eh, bom z veseljem izrabil vse priložnosti za razprave s člani in članicami odbora na individualni ravni, če bo to potrebno, in pa tudi na plenarnih zasedanjih, eh, zato da bomo ta dialog nadaljevali. Gre namreč za ključno temo sploh zdaj v času krize. Veste, da je včeraj komisija predložila svoj predlog Evropske strategije za pametno, zeleno in vključujočo rast in mislim, da je močno partnerstvo med parlamentom in komisije ključno za uspeh te strategije. Ta strategija prihaja deset let po Lizbonski strategiji. Desetletno obdobje se končuje letos in mislim, da se vsi strinjamo, da strategija, ki bo nadomestila Lizbonsko strategijo, mora biti enostavnejša, bolj učinkovita in bolj osredotočena. Po mojem mnenju ta dokument eh, izpolnjuje te kriterije. Prav tako pa izpolnjuje tudi dva pomembna cilja. Prvi od teh je kratkoročen. Potrebno se je lotiti trenutne gospodarske krize in vrniti ljudi nazaj na delo. To je ključno za začetek. Srednjeročno mora strategija okrepiti mod, eh, gospodarski in socialni model skupnosti, da bo ta pripravljena soočanje z globalizacijo, tehnološkimi, demografskimi in podnebnimi spremembami. Eh, Lizbonska agenda je bila v določeni miri že odziv na globalizacijo v Evropi in tudi nova strategija mora predstavljati odziv na krizo globalizacije. V našem predlogu zaposlenost in boja proti brezposobnosti uvrščamo v središče. V skladu s tem, kar želijo številni deležniki, pa tudi zato, ker je to en od glavnih skrbi ljudi po Evropi. Statistike so zelo resne. Brezposobnost v Evropi znaša približno 10 odstotkov delovne sile in kot kaže se bo ta delež še povečal. Glavna naloga je torej zmanjšati brezposelnost. Potem pa prijeta še srednje in dolgoročni cilj ustvarjanja boljših delovnih mest in izboljšanja socialne vključenosti. Komisija si je zastavila tri prednostne naloge oziroma tri ključna uh, gonila oziroma lahko jim rečemo tudi stebri te strategije. Gre za naslednje. Prvič, pametna rast z razvojem gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah. Drugič, trajnostna rast s podbujanjem bolj učinkovitega eh, in zelenega ter konkurenčnega gospodarstva. In pa tretjič, vključujoča rast s podbujanjem gospodarstva z visoko zaposljivostjo ter zagotavljanjem socialne in teritorijalne kohezije. Vsi trije stebri so izredno pomembni. Uh, vključujoča rast se bo, nanašala na, eh, se bo zanašala na evropsko strategijo za zaposlovanje in za socialno zaščito. Strinjate se, da je potrebno zaposlovanje in socialno politiko v večji meri upoštevati in tukaj se ta strategija razlikuje od lizbonske strategije. Če želimo uresničiti svoje cilje, uh, bomo morali v vseh politikah upoštevati tudi zaposlovanje in socialno agento. Prav tako pa je močen eh, element zaposlovanja in socialnega eh, razvoja tudi v drugem stebru, torej to ni izključno v tretjem stebru usposabljanje in vseživljenjsko učenje je ključno za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Izboljšanje povezav med izobraževanjem in eh, trgom dela pa bo olajšalo ljudem eh, vstop na trg delovne sile. Če bomo spodbujali inovativno gospodarstvo, bo to pozitivno učinkovalo na trg delovne sile, tudi z vzpostavljanjem novih delovnih mest. In o vsem tem razpravljamo tudi že s komisarko za podnebne spremembe. Gospa predsednica, osrednje gonilo te strategije bodo cilji. Cilji bodo eh, podpirali napredek pri uresničevanju eh, zastavljenih ciljev. Imamo torej tri stebre in pet ciljev. Predvsem eh, je pomembno, da so ti cilji enostavno razumljivi in da bodo ti cilji tudi prepoznavni s tem, ko bo o njih razpravljal Evropski svet. Prav tako pa odražajo tudi pomen, ki ga komisija pripisuje zaposlovanju in eh, socialni agendi. Predvsem želimo izboljšati zaposlenost prebivalstva v starosti od 20 do 64 let in povečani eh, povečati delo zaposlenih žensk na vsaj 75 odstotkov. Pomemben je tudi socialni cilj, namreč eh, zmanjšati število ljudi, ki živijo pod pragom leščine za 25 odstotkov. To pomeni, da bomo 20 milijonom ljudem omogočili izhod iz revščine. Tretjič je to cilj na področju izobraževanja. Želimo zmanjšati eh, delež osipnikov z sedanjih 15 na 10 odstotkov ter povečati delež prebivalstva v starosti 30 do 34 let, ki so končali terciarno izobraževanje na vsaj 40 odstotkov. Trenutno je ta delež 31 odstotkov. Vemo, da je te cilje mogoče doseči strategijami, ki so prilagojene posameznim državam članicam. In to je potrebno upoštevati. Raznolikost je evropska vrednota, hkrati pa moramo vedeti, da je raznolikost tudi izziv. Nekateri bo, imajo pred sabo daljšo pot pri uresničevanju teh ciljev kot drugi. Zato predlagamo, da bi te cilje preoblikovali v nacionalne cilje, ki bodo upoštevali izhodišča, s katerih začenjajo posamezne države članice. Komisija bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo pomagala državam članicam zastaviti si lasne cilje, ki bodo tako realistični kot ambiciozni. Komisija predlaga tematski pristop, eh, s katerim eh, bi dosegli zastavljene cilje z eh, prednostnimi pobudami. Tri pobude so neposredno vezane na socialne politike in politike zaposlovanja. In sicer agenda za nove spretnosti in nova delovna mesta in pa Evropska platforma v boju proti revščini. Uh, V okviru nove agende za izobraževanje in usposabljanje je ključna pružna varnost. Ta je pomembna za posodobitev eh, trgov dela in tu temelji na konsenzu, ki smo ga dosegli v zadnjih letih. Gre za združevanje pružnosti in varnosti. S pružno varnostjo bo lažje pridobiti nova znanja, ki bodo prispevala k boljši zaposljivosti in končno tudi k večji produktivnosti. V tem kontekstu bo komisija še naprej razvijala svoj projekt e, nove spretnosti za nova delovna mesta. Tukaj gre za uh, pristop k delu, ki temelji na življenskem ciklu, s čimer bomo olajšali mladim pristop do trga eh, delovne sile, eh, povečali združljivost zasebnega in delovnega življenja ter olajšali daljšo delovno dobo. Upamo, da bo komisija uspešna na vseh teh področjih. Naslednji projekt Mladi v gibanju. Uh, se osredotoča na učinkovitost izobraževanja in vlogo mladih na, delovnem, na trgu delovne sile. E, tukaj poskušamo olajšati mladim vstop na trg delovne sile, in izboljševanje povezav med izobraževanjem in trgom delovne sile bo tukaj ključno. Mladi se bodo v več, vedno večji meri soočali s premembami na trgu delovne sile. Zato so pomembni ukrepi za spodbujanje stažev, pripravništv in drugih delovnih izkušenj, ki jih bo spremljalo tudi svetovanje in mentorstvo. Eh, ko sem se srečal z vami v okviru predstavitve v parlamentu januarja, sem pozdravil tudi idejo o eh, neki schemi za prve zaposlitve po vzoru Erasmusa, ki bi omogočila izmenjavo mladih po Evropi in lahko eh, vam potrdim, da bo prva to vrstna schema kmalo začela delovati. Na ta način bomo spodbujali mlade, da se zaposlijo pri podjetjih iz drugih držav članic. Tretji prednostni projekt pa je Evropska platforma v boju proti revščini, ki bo bistveno prispevala k socialni razsežnosti Evrope 2020 skupaj z glavnim ciljem zmanjševanja revščine bo to povečalo povdarek na odprti metodi koordinacije, na socialni vključenosti. Eh, predvsem pa eh, bomo tukaj imeli pomembno vlogo pri nadzoru napredka. Gospa predsednica, Vloga parlamenta v upravljanju strategije Evropa 2020 bo ključna. Komisija poziva parlament, da poda svoje mnenje o integriranih smernicah pred junijskim vrhom. Prav tako pa upamo, da bo parlament prevzel tudi svoj del odgovornosti za strategijo Evrope 2020. Prav tako morajo pomembnejšo vlogo igrati regije in lokalne oblasti, Hkrati pa je potrebno povezati zastavljene cilje na ravni Evropske unije eh, z nacionalnimi načrti in financiranjem. Tudi socialni partneri in civilna družba morajo biti bolj upleteni pri oblikovanju in tudi pri uresničevanju politik. Bolj učinkovito moramo uporabljati Evropski socialni sklad – Eh, tudi v povezavi s prednostnimi nalogami Evrope 20, 2020. Eh, eh, pripravljen sem s člani tega odbora razpravljati o političnih področjih, ki so v moji pristojnosti. In tu gre v okviru te strategije za naslednja področja znanja in veščine, prožna varnost eh, in tukaj sem se imel čas odeležiti seminarja, ki ga je včeraj organiziral gospod Serkas in eh, mislim, da smo bili priča zelo plodnemu dialogu v zvezi s to temo. Potem aktivna vključenost, zelena delovna mesta in eh, razsežnost zelenega gospodarstva, ki je vezana na zaposlovanje. Vem, da pripravljate številna poročila z izistimi področji in veselim se vaših stališč. Vprašanje je torej, eh, kako bomo nadaljevali, kar zdeva Evropo 2020, potem, ko je komisija predložila svoj dokument. Kot veste, bo eh, spomladanski vrh 25. in 26. marca vključeval tudi razprave o eh, tem dokumentu. Na podlagi tega pa bo komisija predstavila tudi bolj podrobne eh, predloge v zvezi z integriranimi smernicami. To bo ponovno predmet razprave v svetu, tudi v luči mnenja parlamenta na junijskem vrhu. Gospa predsednica, poslanci in poslanke, po mojem mnenju je uspeh nove strategije ključnega pomena za prihodno blaginjo eh, za ljudi v Evropi. Če želimo, da bo naš eh, kontinent še naprej ostal vodilno eh, socialno, tržno gospodarstvo v svetu, morajo vsi akteri sodelovati, zato da bomo zagotovili uspeh. Kot institucija, ki najbolje predstavlja ljudi, je v tem procesu ključna tudi vaša vloga in veselim se prihodnjih razprav in sodelovanja z vami, s čimer bomo zagotovili, da bo ta strategija uspešna. Najlepša hvala za pozornost. Euh, Najlepša hvala za to predstavitev. Zdaj imam običajno težavo pred predsednikom, namreč imamo 17 govornikov, ki so prosili za besedo in to pomeni, da moramo omejiti čas in vsakem od kolegov uh, dajem samo dve minuti, zato da, vsi, da boste vsi prišli na vrsto. Eh, po vsakih treh vprašanjih bo potem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 Gospod Berc, najlepša hvala. Spoštovani gospod komisar, Lizbonska strategija se je končala kot popoln fiasko. Prinesla ni nič od tistega, kar je obljubljala. Eh, eden od sloganov je bil več in boljša delovna mesta, imamo jih manj in slabša so. vizija za leto 2020 je boljša od Lizbonske strategije, ker je krajša in ker si zastavlja manj ciljev. Vendar pa z drugih vidikov eh, gre za nekakšen katalog vsega mogočega, tako kot Lizbonska strategija. V zadnjih nekaj letih so v Evropi bila ustvarjena delovna mesta, vendar pa gre predvsem za negotove zaposlitve. In pa kar zadeva metodo koordinacije, kje je ta koordinacija, kje je to usklajevanje? Eh, države članice počnejo, kar želijo. Nimajo pravih inšpektoratov in eh, virov, ki bi jih potrebovali v moji državi imamo pravzaprav suženstvo, ne bom govoril o drugih državah, ampak tak je standard pri nas. Samo zaposleni eh, se še vedno soočajo z velikimi državami. Kar zadeva sindikate, pa kakšne sindikate sploh lahko imaš, če, so, če vsi ljudje delajo na zelo negotovih delovnih mestih? Potem kar zdeva usposabljanje. Kakšno usposabljanje? Večina delovnih mest vključuje ročno delo. Mm, gre za neizobražene delavce, ki upravljajo delo, za katerega se lahko izuči v nekaj dneh. Mar si kdo niti noče končati srednje šole, ker se mu zdi, da bo to ovira pri. Eh, pri iskanju dela. In kakšna pružna varnost? O pružni varnosti lahko govorimo samo na Danskem. Tam so uspeli to združiti. Posod druge pa to ne deluje in gre za prevaro in laž. In če govorimo zdaj o strategiji za leto 2020, to so samo besede. Gospalin, najlepša hvala. Eh, pozdravljeni, gospod komisar, v našem odboru. Strinjam se, da Lizbonska strategija ni prinesla rezultatov, ki jih je obljubljala. In pri strategiji 2020 moramo zagotoviti, da rezultati bodo dejansko prišli in temu se sedaj posvečamo. Uh, govorili ste o boju proti revščini in zelo me veseli, da je element boja proti revščini in socialni izključenosti močnejši kot v izhodišnjem uh, dokumentu, kajti bala sem se, da se bomo osredotočali predvsem na finančno krizo in da bomo pozabili na tiste, ki so najbliže dno eh, in ki jih je finančna kriza eh, pravzaprav pribila na križ, če tako rečem. Eh, govorite torej o boju proti revščini in socialni izključenosti, ni pa omenjen boj proti diskriminaciji. Kje bi lahko to vključili? Uh, Uh, vem, da se gospa res uh, smeji, ker vedno omenjam to temo, ampak še naprej bom to počela. Zelo me veseli tudi, da povdarjate vlogo parlamenta, kajti bala sem se, da bosta komisija in svet parlament v veliki miri že takoj na začetku izključila. Uh, tisto, kar me tudi veseli, so cilji, vendar pa. Tudi tukaj se zastavljajo vprašanja povezana s tem, kar se je oziroma ni dogajalo pri Lizbonski strategiji. Kako lahko zagotovimo, da se bodo ti cilji uresničili? Dobro je, da imamo jasne ideje o tem, kaj želimo doseči pri boju proti revščini, socialni izključenosti in vseh teh področjih. Ampak eh, ne vemo, kako se bomo dejansko tega lotili. In če se vrnemo k odprti metodi koordinacije, v dokumentu je zapisano, da boste to metodo preoblikovali in prosili prosila bi vas, da nakratko pojasnite, kako bo do tega preoblikovanja prišlo. Najlepša hvala. Še dve vprašanji v prvem krogu, gospod Cerkas in potem gospod Tomasman. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala, gospod komisar. Najprej naj se vam zahvalim, da ste včeraj prišli na naš eh, seminar in mislim, da ste res pokazali, da ste se pripravljeni približati Evropskemu parlamentu. Hvala za vaše uvodne besede. In žal se te vaše besede ne odražajo v samem besedilu. Govorite o boljših delovnih mestih, ampak tega nikjer ne najdem. Prav tako nikjer ni omenjena politika socialne vključenosti. Uh, kar zadeva skupino socialistov in demokratov, je ta dokument bistveno manj, kot smo pričakovali. Še bolj resno pa je, da so več pričakovali tudi državljani na splošno. Eh, manjka ustrezna analiza in če še vedno govorimo o tem, da se soočamo s finančno in gospodarsko krizo, to ni dovolj. Soočamo se s socialno, demografsko krizo. Eh, očitno je v tem dokumentu močno prisotna določena metodologija, namreč, da če bomo izboljšali gospodarstvo, bomo rošili vse ostale družbene probleme, vendar pa niso vse vrste rasti enake, pa tudi ne bodo vsa delovna mesta eh, povečala socialne vključenosti in odpravila socialne nepravičnosti. Ta dokument je bistveno premalo ambiciozen in eh, gre za neko vajo iz despotizma. Niste prisluhnili nevladnim organizacijam, sindikatom ali volilcem in ti si vedno pogosteje mislijo, da Evropa sploh ni potrebna, ker služi samo uh, eliti in ker se ne lotevamo tistega, kar je povzročilo sedanje težave, namreč uh, obsežne krize, ki je uh, uničila na milijone delovnih mest in naša mantra je še vedno gospodarska rast, ki bo rešila vse težave. Ne, gospod komisar, nažalost, potrebujemo realno, obsežno strategijo, ki bo vključevala okoljske in socialno-politične vidike in ki bo Evropi ponudila instrumente. In upamo, da bomo to dejansko dobili v prihodnjih mesecih. Gospod Mann, Hvala gospodu komisarju, da je tako kmalo prišel k nam. Kolegu Serkasu pa lahko samo odgovorim. Imeli smo delovni dokument Evropske komisije. 24. novembra 2009 je bil objavljen in do 15. januarja so imeli eh, socialni partneri in eh, nevladne organizacije možnost se nanj odzvati. Torej, posem iz nič ta dokument tudi ni išel. Eh, gospod komisar, pri eh, lizbonski eh, strategiji so stvari zašle v napačno stran, ker države članice niso sodelovali in ker nismo uspeli izvajati pritiska na nacionalne vlade. V poročilu KUK iz leta 2004 je bil podan predlog, da bi eh, objavili podatke in poimenovali tiste, ki ne uresničujejo ciljev. Ali eh, se upamo to narediti? Sam sem zagovornik subsidijarnosti in eh, vemo, kaj se je v država šanica zgodilo in kaj ne. Ampak ali ne bi bila to priložnost, da tukaj poskrbimo skrbimo za večjo preglednost. Eh, ustrezno ste povedali, da potrebujemo cilje, ki so dosegljivi in pri katerih države članice sodelujejo. Kar pa zadeva socialni sklad, me zanima, kakšne priložnosti vidite za oblikovanje prihodnosti tega sklada. Uh, Mm, kajti, kot ste rečeli, kot ste rekli, imamo možnost bistveno zmanjšati število usipnikov in cilj, da ga ta dela zmanjšamo na 10 odstotkov, je posem dosegljiv, vendar pa potrebujemo eh, ukrepe, ki bodo presegli to, kar počnejo države članice in ali je to del prihodnosti Evropskega socialnega sklada. Gospod komisar, najlepša hvala najprej. Naj povem, da se ne strinjam z gospodom Faberin, kar zadeva vrednotenje lizbonske strategije. Ta res ni bila uspešna, ampak neprevečno je reči, da je uh, bila totalen fiasko. Glede na to, da prihaja iz določene regije, zelo dobro poznava pomagljivosti dolgoročnega načrtovanja. Eh, veva, kako težavne so stvari in zakaj eh, tako načrtovanje ni bilo uspešno tudi v drugem eh, gospodarsko-socialnem modelu. Dolgoročno načrtovanje je težavno tudi v Evropski uniji, vendar pa je to vseeno potrebno. Potrebujemo vizije. Prav tako pa je očitno, da nekatere težave, nekatere strukturne šibkosti eh, evropskega sistema lahko rešimo samo dolgoročno. Tega ne moremo rešiti v letu ali dveh, temveč potrebujemo daljšo, bolj dolgoročno vizijo preoblikovanja. Naučiti se moramo nekaj iz tega, da nismo dosegli ciljev Lizbonske strategije vendar pa ne moremo reči, da eh, ni bilo nobenega uspeha. Bili smo uspešni pri eh, ustvarjanju novih delovnih mest, pri povečanju zaposlenosti žensk. In bili smo na dobri poti proti boljši konkurenčnosti. Potem pa je prišla kriza In očitno je, da je kriza uničila veliko število delovnih mest, ki smo jih ustvarili v prejšnjem obdobju. Gre za povsem pravično kritiko in strinjam se z njo, da ni dovolj, če eh, so vsa ta nova delovna mesta, negotova delovna mesta, ki ne zagotavljajo zanesljivega dohodka za delavce. Nečesa se je torej potrebno naučiti, vendar pa tukaj ne smemo preprosto eh, zavreči vsega. Namreč eh, tisto, kar, eh, česar smo se naučili, je, da prihaja do pomankanja odgovornosti pri upravljanju. In zato se bomo zdaj osredotočili na manj ciljev, ki bodo bolj osredotočeni, okrepili pa bomo tudi odgovornost držav članic in njihovega upravljanja pri uresničevanju teh ciljev. Seveda tega dokumenta nismo pripravili v treh tednih, odkar dela nova komisija. Pripravljalno delo je potekalo že prej, je pa imela nova komisija veliko priložnosti za razprave in za dokončanje tega dokumenta. In lahko vam povem, da je ena od glavnih točk, ki so bile omenjene v razpravah, prav to, da potrebujemo uresničljive in vredostojne cilje. mislimo, da to, kar smo predvideli, lahko eh, podprejo tudi druge evropske institucije. Zelo me veseli, da gospa eh, Lin podpira in izpostavlja cilj zmanjševanja revščine. Eh, sam mislim, da je to eh, ključen nov element in čeprav gre za. Eh, Kratko besedilo. Eh, bomo imeli še priložnost za eh, bolj podrobne razprave o tem, kaj je početi v posameznih državah članicah. Potrebno je preseči evropska povpreča in če vidimo, da eh, določene marginalizirane, zapostavljene skupine bolj trpijo zaradi revščine, potrebujemo tudi za nje specifične programe. In tukaj vstopa v to sliko tudi boj proti diskriminacijami proti diskriminaciji, kar je zdaj v pristojnosti gospe Reding. Ravno tako pa je tu pomemben Evropski socialni sklad. Naš cilj je namreč, da bi ta sklad bolj učinkovito uporabljali za to, da bi uh, podprli cilje na, podro, na področju boja proti revščini in socialni izključenosti, kar sem tudi že omenil. Uh, da, obstaja potreba potem, da bi okrepili odprto metodo koordinacije. To je relativno nov instrument v Evropski uniji. Veliko smo se že naučili in to metodo moramo spremeniti v bolj trdno podlago za sodelovanje, kot je dejal tudi že gospod Mann. To je oblika usklajevanja, ki jo je potrebno tudi začeti izvajati. Um... Hvala lepa. Sedaj pa naslednji. Trojan, Ungar. Ungarijanu. Ungarijanu, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, komisar, za vaše zamisli. Ko sem poslušal vaše predloge o ustvarjanju delovnih mest, sem se vprašal po sledečem. Kaj menite, kako bi naj izgledala ponudba in povpraševanje, kako bi naj to uravnovesili. Z drugimi besedami, kako menite, da lahko pomagamo šolam, da ne bi proizvali preveč mladih brezposelnih? Mulțumesc, doamnă președintă, îi mulțumesc și domnului comisar. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, komisarju za vodne besede. Rada bi zastavila konkretno vprašanje. Da bi ustvarili zeleno gospodarstvo in trajnostno rast, potrebujemo zelena delovna mesta. Rada bi izvedela, ali v komisiji verjamete v to, da boste ustvarili novo kompetenco, kar se tiče boja proti podnebnim spremembam. In tukaj seveda mislim na zeleno rešitev. Zakaj govorimo o tem? Gre za vse življensko učenje. Imamo osem pristojnosti in sedaj sprašujem, ali bomo imeli to deveto na področju okolja. In drugo vprašanje zadeva enega od ciljev, ki ste jih predstavili, vključujoč trg delovne sile in večja zaposljivost žensk. Moje vprašanje je, ali komisija predvideva predstaviti tudi zakonodajni načrt, da bi izravnali tudi razlike med plačilom žensk in moških in da bi bolj udeležili ženske na trgu delovnem sile. Hvala lepa. Naslednja, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod komisar, govorili ste o določenih ciljih, ki so precej ambiciozni. Govorili ste, da bi naj za 20 milijonov ljudi zmanjšali tudi revščino. Lizbonska strategija je bila popoln polom. Sedaj pa imamo obvezujoče cilje. Odkot prihajajo te številke, kako boste to dosegli in kje ste dobili to številko 20 milijonov? radi bi revščino vsaj razpolovili. To je stališče zelenih. In potem govorili ste o mladih in o brezposelnosti. Dejali ste, da moramo imeti več možnosti za usposabljanje in staž, vendar pa danes vidimo, da imamo veliko težav. Veliko mladih se mora usposabljati večkrat, preden dobi delovno mesto. In če si ogledamo, koliko dobijo za prakso praktikanti, potem vidimo, da je to tudi zelo pomembna točka, o kateri je potrebno govoriti. Niste pa govorili o neodvisnosti mladih. Ali se bomo vrnili na zamisel o minimalni plači, ne glede na starost. Govorili ste tudi o Erasmu. Erasmus ni dostopen vsem, predvsem mladi 16-letni vajenci bi radi se usposabljali tudi druge in bi radi potovali v druge države, vendar pa za to možnosti nimajo. Erasmus torej ni samo za mlade. Če kdo starejši izgubi delovno mesto, zakaj ne bi bil možnosti sodelovati v Erasmusu? Mislim, da bi to moralo biti vse življenjsko usposabljanje. Hvala lepa. In še zadnji, gospod Pak. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa za to, da ste vključili v svoje predidevanja tudi parlamenta. Rad bi se osredotočil na tri točke. Najprej, kar se zelenih delovnih mest tiče in bodočih delovnih mest na zelenem področju tiče. Rad bi izvedel, ali ste premislili že o prehodu, kajti gotovo bo v času prehoda veliko delovnih mest v klasični industriji izgubljenih. Ali ste premislili, kako bo ta prehod izgledal? Drugič, splošna pripomba. Govorili ste boljša delovna mesta za blagostanje. Mislim, da sem v dokumentu 2020 prebral, da komisija ne bo več zagovarjala delovna mesta za nedoločen čas. Ali bi naj torej to spremenili, da bo sedaj pravilo bolj, da bodo delovna mesta za določen delovni čas? In kako bo izgledalo potem tudi s časom za usposabljanje? In eh, kako bodo socialni sistemi to zajeli? Mislim, da mora nedoločen delovni čas še vedno biti pravilo. In potem tretjič, govorili ste, da govorite tudi o tem, da bi vzpostavili družbo temelječo na znanju. In tukaj boste imeli težave, tako kot Lizbonska pogodba, da bi posamezne države članice to izvajale. Nasplošno pa je izobraževanje še vedno nekaj, kar, za kar imajo države članice preveč pristojnosti, po mojem mnenju. Hvala lepa. Gospod komisar. Uh, Hvala lepa. Veliko vprašanj v tem krogu zadeva vprašanja, kjer bom moral tesno sodelovati z drugimi komisarji. Prvo vprašanje je morda najpomembnejše, gre za makroekonomsko okolje. Res je. Lahko podprem stran ponudbe z usposabljanjem, z boljšo konkurenčnostjo delovne sile s tem, da uvajamo nove tehnologije in vseživljenjsko usposabljanje. Če pa želim vplivati tudi na popraševanje, moram seveda govoriti z gospodom Renom in govoriti o makroekonomski politiki za države, še prav posebno v času, ko ima veliko držav prekomerni primankljaj in v naslednjih letih bomo gotovo videli postopno fiskalno konsolidacijo. To je torej nekaj, kar moramo početi skupaj in moje pravilo bi bilo, da bi vidik zaposlovanja tudi uvedli v ta ekonomski dialog. Prve korake smo že storili, da bi to vzpostavili in strinjam se, da bo to zelo pomembno. O tem vprašanju veliko krat govorimo tudi v tako imenovani izhodni strategiji iz krize, kako bomo razvijali podporne ukrepe. Ali bo šlo za postopno ukinjanje in tako dalje. Torej, rad bi umaknil te podporne ukrepe, kar se zaposlovanja tiče, seveda pa bi nadzorovali tudi izhodno strategijo, da bomo to storili takrat, ko bo resnično prišlo do oživitve gospodarstva. Strenjam se, da je to težko storiti, vendar pa sodelovanje že poteka. Podobno, kar se usposabljanja in šol tiče, bom sodeloval s komisarko Vasilju pri zelenih delovnih mestih, pa s komisarko Hedegard. To bo skupno delo prepoznali in začrtali smo že teme, pri katerih moramo razviti sodelovanje skupine strokovnjakov, naprimer priprava novega sporočila o podnebni zaščiti. Sodelujemo pa tudi pri odstavkih o zelenih delovnih mestih da bi torej opredelili sektore, kjer lahko ustvarimo zelena delovna mesta in kjer lahko to kasneje tudi še podpiramo. To je na našem dnevnem redu. Ali bi lahko bili bolj ambiciozni, kar se zmanjševanja revščine tiče? Najprej mislim, da moramo vedeti, da moramo ustvariti soglasje med vsemi udeleženimi stranmi v vseh državah članicah, da je možno zmanjšati revščino in doseči cilje. In ko bomo enkrat to dosegli, jih bomo morali prepričati, da lahko dosežemo znaten napredek na evropski ravni. Upanje seveda obstaja, vendar pa moramo vedeti, da je izhodišče izredno težavno. Skoraj neizogibno je, da bo letos brezposelnost narasla. Ljudje v prizadetih državah bodo začutili posledice krize tudi še v naslednjih letih, vendar pa brez posebnosti tega cilja, glede revščine, ne bi mogli zajeti vseh držav članic, da se osredotočijo na žrtve krize, na tiste, ki ne bodo prav kmalo spet dobili delovnega mesta in da se osredotočajo na tiste, ki zaslužijo zelo malo, ki imajo velike družine ali ki živijo sami in so starejši, pa nimajo dovolj podpore. To je torej izhodišče in zato sem to imenoval platforma za okrepljeno socialno zaščito tam, kjer je to potrebno. Bolj podrobno pa bomo o tem govorili tudi v naslednjem dokumentu o socialni agendi. To bo po smernicah dokumenta 2020. Hvala lepa. Sedaj pa še tretja skupina vprašanj. Najprej rabki, potem pa naslednji. Silvana Rabti, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Prisrčno pozdravljam gospoda komisarja, vedno ga radi vidimo v parlamentu. Bila sem na konferenci gospoda Serkasa in bilo je zelo dobro. Naslednje vprašanje. Slišala sem za cilje o 2020, sprašujem pa se, ali smo pojasnili, kaj se bo zgodilo leta 2010, ko že govorimo o 2020. Mislim, da še vedno nismo popolnoma dojeli, kaj se ravno sedaj dogaja v državah članicah. Program Erasmus za novo zaposlene. Da, strinjam se s tem vendar pa pravzaprav sploh nimamo novih delovnih mest v tem trenutku. To pomeni, da je pomembna tema seveda šolati mlade, vendar pa mladi, ki so dan danes veliko bolje usposobljeni, še ne dobijo delovnih mest, ker jih pač nim in potem pač eh, morda spremljajo tudi službo, ki je slabše plačena. Tako da mislim, da uporabljamo zelo veliko različnih konceptov, morali pa bi imeti morda novega. Torej, da. da bi torej bolje upravljali s tem znanjem. Mislim, da je potrebno razmisliti o tem. To tudi potrebujemo. Potem, naprimer, odpuščajo tudi starejše zaposlene. In o CDFOP-u smo o tem tudi govorili. In to je grozljivo. Govorili smo o tem, o tej temi in to je zelo pomembna tema. Ti ljudje seveda imajo družine in morajo podpirati svoje družine. To so zelo pomembne težave vsak dana. In teh težav se moramo lotiti. Že zaključujem, gospa predsednica, še nekaj. V Grčiji pogosto rečemo, da. Torej, besedam pogosto ne sledijo dejanja in upam, da to ne velja za strategijo 2020. Verjamem pa v vaše delo. Hvala lepa. Steinbrück, potem pa gospa Kunc. Hvala lepa, gospod komisar, za vašo predstavitev. Za moj okus premalo pozornosti namenjamo dobremu delu. In rada bi se odzvala na gospoda Mana. Ni dovolj prisluhniti samo sindikatom, potrebno je potem tudi izvajati zamisli. Veliko predhodnikov je temo negotova delovna mesta že omenilo. Rada pa bi govorila tudi še o temi revščina kljub delovnemu mestu, kljub delu. Predvsej narašča odstotek ljudi, ki so slabo plačani. 10 milijonov ljudi v Evropi živi pod pragom tega, kar zasluži manj kot to, kar potrebujejo za življenje. In v tem dokumentu, po mojem mnenju, nismo dovolj omenili te težave, kajti seveda to je pomembno tudi za socialni mir v Evropi. Prav tako ne vidim konkretnih strategij, dejali ste že, da želite to kasneje konkretizirati, vendar pa pozvala bi, da bi še prav posebno najbolj ogrožene skupine še prav posebno podprli s posebnimi strategijami mlade, samohranilce, bolne, starejše in tako dalje. Eh, madame Kinga Kunz, fi Madame Gabriel Zimmer. Kunz, potem pa Zimmer. Much, uh, thank you, Mr. Eh, Commissioner, for your Hvala lepa, gospod komisar. Kot ste morda že slišali, je ta dokument zelo pomemben bo zelo pomemben v naslednjih desetih letih, zato seveda vsi ta dokument zelo pozorno spremljamo. Imam nekaj priporočil, tudi nekaj vprašanj. Priporočila. To vključuje tudi vključujočo rast. To je zelo pomembno za novo komisijo. Rada bi omenila tudi aktivno staranje. Veliko krat govorimo o starajočem se prebivalstvu, vendar pa mislim, da je to tudi prednost za nas, če jih lahko bolj vključimo v družbeno življenje ali če jih morda lahko obdržimo na trgu delovne sile dlje. Tako lahko potem tudi ti prispevajo k izboljšanju gospodarskih razmer, če bomo imeli aktivno star, starejše prebivalstvo. To bi lahko pomagalo v prihodnosti. To bi lahko bila ena glavnih pobud. Potem pa, kar se romskega prebivalstva tiče, O tem smo se večkrat že pogovarjali tudi z vami. Vem, da ste zelo zavezani k temu. Včeraj smo imeli javno predstavitev in spet smo slišali odločne zahteve potem, da bi razvili strategijo za Rome na evropski ravni. 10-12 milijonov Romov bi lahko tudi prispevalo, če bi imeli dostop do izobraževanja, trga delovne sile in tako dalje. Bi lahko torej tudi pri, prispevali k izboljšanju razmer. invalidi, invalidne osebe so bili omenjeni, vendar pa spet gre za vprašanje, ali imamo dovolj podpornih ukrepov za to, da jih bolje vključimo. Tudi mladi so bili omenjeni in tako dalje. Moje vprašanja pa so sledeča. Gre bolj za izvajanje. Če bomo ta dokument tudi izvajali, potem mislim, da bi bilo zelo pomembno ugotoviti tudi to, kolikšni meri je ta novi pristop, ki gre od zgoraj na vzdol, bil bolj učinkovit kot prejšnji lizbonske strategije. Po drugi strani pa tudi vprašanje, kaj menite o prihodnosti kohezijske politike, ki je spet zelo pomembna za nas zaradi solidarnosti celotne strategije 2020. Kaj menite o prihodnosti te strategije, tudi kar se nove finančne perspektive po letu 2013 tiče. In kaj menite tudi o vlogi obstoječih nedavnih politik skupnosti pri izvajanju celotne politike? Hvala lepa. Gabriel Cimer. Ja, Hvala lepa. Žal mi je, gospod komisar, vendar pa po moje v dokumentu 2020 manjka kakršnakoli vizija. Še prav posebno, kar se tiče boja proti revščini in socialni izključenosti. Upala sem, da bo komisija dobila navdih strani ZN Združenih narodov, glede razprave o revščini tam, vendar pa tega tukaj ni najti. Mislim, da ni dobro, da izhajamo iz tega, da uporabljamo relativno opredelitev pojma revščine. Potem pa, zakaj pri ciljih revščine govorimo o 20 milijonih ljudi, ki so ogroženi zaradi revščine in da tam sprejemamo ukrepe? Zakaj ne omenjamo najbolj ogroženih eh, brezdomcev? Več sto ljudi je letos po zimi zmrznilo, ker so bili brezdomni. To ne moremo kar tako sprejeti in ne moremo potem enostavno zapisati 20 milijonov ljudi, ki so ogroženi zaradi revščine. Prav tako ne moremo te številke navajati kar tako, ker pač ni preveljiva. To je bilo tudi v Lizbonski strategiji tako, ko smo dejali, da je zaposleno žensk precej narasla in da so vse ženske zadovoljne, so zaposlene in sploh jih ne zanima, pod kakšnimi pogoji in kako so zaposlene. Lahko pa podam primer Nemčije. Več kot 42 odstotkov vseh zaposlenih žensk je začasno zaposlenih, pri moških samo 6,2 odstotka, pa saj nam ne morete tega prodajati kot uspeha, kot učinkovit pristop. Torej, pričakujemo bolj konkretne, poštene predloge, istočasno pa tudi vizijo, ki bo cilj izkoreninjenja revščine in socialne izključenosti tudi dosegla in sploh dala na dnevni red v Evropski uniji, ne pa teh splošnih izjav, številk, o katerih nič ne vemo. In potem boste čez pet let dejali, oh, vsaj teh 20 milijonov pa smo že, ta cilj smo dosegli, čeprav nihče ne bo vedel, če to res. Uh, true, Res je, statistika je nepopolna vendar pa uspeh lahko merimo. Pomembna sprememba pa je, da je zmožnost ocene o stanju na socialnem področju sedaj tudi boljša in zato lahko merimo uspeh. In to velja za splošne gospodarske pokazatelje, pa tudi za družbene. Zato mislim, da lahko rečemo, da smo na evropski ravni in o posameznih državah članicah dosegli napredek in da je možno meriti in ugotoviti, koliko ljudi je morda lahko prizadetih zaradi revščine in kakšne so spremembe. Seveda bi bilo idealno, če bi v desetih letih revščino izkorenili. Še bolj idealno bi bilo, če bi nam to uspelo v letu. Kar najbolje bi bilo to storiti jutri. Vprašanje pa je, kaj lahko realistično navedemo v okviru institucije Evropske unije in v okviru instrumentov, ki jih imamo realistično na razpolago. Strinjam se, ni potrebe govoriti o desetletni strategiji v tem trenutku. Potrebno se je osredotočiti na to, kar lahko storimo v letu, letos, v letu 2010, kajti resnično smo sredi zaposlitvene krize in morda bo tista najhujša družbena kriza še prišla. Seveda pa nimamo rešitev za takšno krizo že danih. Tega ni v procesu izobraževanja naših strokovnjakov, naprimer, ker se s tem še nismo srečali. Celo najboljše napovedi nam ne dajo prav dobrih obetov in nam tudi niso pomagale pri naših odločitvah. To je potrebno priznati, vendar pa realistično gledano je dokument 2020 dobro izdelan dokument, potrebujemo finančni nadzor, potrebujemo investicije in tudi nadaljne prizadevanja za oživitev evropskega gospodarstva. Dostojno delo. Tega nimamo kot težišča, vendar pa to je v različnih pobudah in če si ogledamo cilj zaposlovanja, to zadeva tako količinske kot kakovostne vidike ustvarjanja delovnih mest. Prav tako, kar se industrijske politike za globalizacijo tiče, tukaj imamo pomembno točko o družbeni odgovornosti podjetij in to ne samo znotraj EU, temveč tudi v mednarodnem okolju. Pozabil sem v prejšnjem krogu omeniti starejše ljudi. To vprašanje je bilo zastavljeno tudi sedaj. Da, imamo načrt za aktivno staranje. Ne bi pa rad mešal instrumentov, da bi to, da bi instrumente za zaposlovanje mladih mešali z zaposlovanjem starejših. To sta dve ločeni temi in zaposlitveni pogoji za ti dve kategoriji prebivalstva sta, so drugačni. Z aktivnim staranjem se moramo ukvarjati zaradi demografskih sprememb. nedavno in to bo tudi naše težišče. Začeli bomo zeleno knjigo o pokojninah, vendar pa to bo samo izhodišče za to, da se bomo lahko lotili razmer. Kar se upokojencev tiče in kar se prebivalstva po letu 55 tiče. In s tem bomo potem začeli leta 2012. To, tega ne moremo storiti kar čez noč, vendar pa upamo, da nam bo uspelo nadoknaditi, nadoknaditi pri tem postopku. Verjetno bi morali več že postoriti do sedaj, lahko bi pričakovali to že v 90-ih, tako da bi bili sedaj bolje pripravljeni. Večina držav članic pa je nepripravljenih. In vedeti moramo, da gre pravzaprav za pristojnost držav članic, sodelovati pa moramo seveda tudi na evropski ravni, da se lotimo teh vprašanj. Kohezijska politika. Kakšna je povezava med 2020 in kohezijskimi instrumenti. Mislim, da je zelo pomembno videti kohezije ne samo kot niza instrumentov, temveč tudi kot cilj. In tako se bomo tega tudi lotili. Več razprav o tem pa bomo imeli, ko bomo imeli naslednji pregled proračuna in ko se bomo pogovarjali bolj podrobno o proračunu. Romi. Že v prejšnjem krogu sem razložil, kako bomo spremljali doseganje cilja revščine. To je dober primer. Ne bi smeli zgolj pričakovati znižanja stopnje revščine zaradi gospoda, zaradi oživitve gospodarstva, da se bo to pač nekoč zgodilo. Imamo specifične razloge za specifične skupine, zakaj so določene skupine marginalizirane, zakaj nimajo dostopa do trga delovne sile, izobraževanja v svojih državah. Zato bomo okrepili politike glede Romov. Še ta mesec bo vas gospod Reding napovedala sporočilo in skupaj bova ošla, odšla v Kordobo konec meseca na vrh o Romih in bova skušala uveljaviti, uveljaviti politike komisije. Merci beaucoup, nous en venons au quatrième. Najlepša hvala. Prehajamo k četrtemu krogu vprašanj. In Prvo vprašanje bo zastavila Evelin Renije, potem pa gospa Šriter. Gospod komisar, imam tri vprašanja, vendar pa bi vam rada najprej čestitala, kar zadeva vaše izjave avstrijskim medijem. Gre za gospodarsko in socialno vprašanje in vlogo avstrijskih bank v uh, srednjeevropskih državah. Zanima me strategija 2020, še prav posebej izobraževalni sistem, ki bi lahko imel zelo pozitiven učinek na ustvarjanje novih delovnih mas, mest. In mislim, da v tem dokumentu ni dovolj ambicioznih ciljev glede tega. Potem pa je tukaj boj proti revščini, glede tega je bilo že veliko povedanega. Vseeno pa bi rada še sama nekaj dodala, kako si komisija predstavlja boj proti revščini, če v dokumentu ni prav veliko omembe javnih storitev. Javne storitve so izjemno pomembne, če želimo stabilizacijo družbe in zaradi tega je potrebno izpostaviti pomen javnih storitev. To se mi zdi izjemno pomembno. In še tretje vprašanje to se navezuje na prihodnost eh, minimalnih socialnih standardov. V vaših izvajanjih ste premalo povedali, kako bodo konkretno izgledali minimalni socialni standardi v prihodnosti, ali bodo vedno bolj eksotični ali obstajajo specifične pobude komisije, kar zadeva prestrukturiranje, naprimer, kar zadeva delovni čas, eh, direktivo o napotenih delavcih in tako naprej. Problemov je veliko in že številni predhodniki so to omenili, gre za zelo pomemben instrument. Merci, madame. Hvala lepa gospa Elizabeth Schlüter. Ja, gospod komisar, še enkrat bi se rada osredotočila na dve točki, ki ste že bili omenjeni in kjer vaš odgovor ni bil zadovoljujoč. Najprej zelena delovna mesta. Res je presenetljivo, da kljub temu, da poteka javna razprava na to temo, da kljub temu, da so potekale pri, predpriprave komisije, da v strategiji 2020 ni temeljne usmeritve, namreč povezave zelenega gospodarstva in pa zaposlovanja. Eden izmed kolegov je že omenil, da gre tukaj za zelo občutljiva vprašanja, namreč za vprašanje, kako kakovostna so nova delovna mesta, eh, katere standarde eh, si želimo zastaviti. Namreč skrbi nas, da bo sicer prišlo do ustvarjanja večjega števila delovnih mest, da pa bodo tam mesta manj kakovostna. Potem pa je tu vprašanje prehoda. V številnih študijah je bilo to vprašanje že izpostavljeno. Kako se bomo soočili s situacijo, kjer bo prišlo do okinjena določenih delovnih mest in do ustvarjanja novih delovnih mest? Kaj pa odgovornost podjetij, kar zadeva izobraževanje in nadaljne izobraževanje? Kaj pa socialna zagotovila? v prehodu na zeleno tehnologijo. To so ključne povezave. In strategija 2020 bi morala ponuditi odgovore na ta vprašanja, pa jih ne in s tem nisem zadovoljna. Mislim, da mora komisija povedati, kateri so konkretni cilji v tem trenutku, če tudi jih boste izvajali šele kasneje v konkretnih načeljih, v konkretnih ukrepih. Hvala lepa. Gospa Regina Bastos. Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi pozdravila komisarja in se mu zahvalila za zelo pregleden način, na katerega je predstavil svoj dokument. Živimo v obdobju krize. nismo še dosegli vrhunca te krize, kar zadeva zaposlovanje in pa socialno politiko. Kar zadeva strategijo 2020, lahko vidimo, da je to strategija, ki se osredotoča na dolgoročni razvoj, ne zgolj na naslednje desetletje. Potrebujemo gospodarstvo, ki se bo borilo proti socialnemu vključevanju in ki bo tudi bolj konkurenčno. Prvi neposredni cilj je, da se odzovemo na krizo in da poskrbimo za vračanje delovnih mest. In tukaj bi rada izpostavila vprašanje, ki ste ga omenili že sami, namreč vključevanje mladih na delovni trg. Govorili ste o akcijskem načrtu, ki naj bi pomagal mladim, da najdejo delovno mesto. Poleg tega ste omenili tudi instrument, ki bi pomagal pri prvi zaposlitvi in tako naprej. Kaj pa časovni načrt, ki ga predvidevate za ta načrt? za eh, ta ukrep. Sedaj pa še drugo vprašanje, ki se zdi nekoliko bolj pereče, namreč, da bi starejše obdržali na delovnem trgu dlje. Daljša življenska doba je seveda pozitiven razvojni korak, vendar pa povzroča tudi velik finančni pritisk na finančna sredstva držav članic. Torej, kako nameravate povezati potrebe starejših na delovnem trgu z aktivnim staranjem, katere konkretne korake nameravate sprejeti in katere predloge imate? kar zadeva mejo, starostno mejo za upokojitev. In potem še majhna in srednje velika podjetja, o tem ste že govorili, ampak naj izpostavim, da tem, v tem odboru menimo, da so MSP-ji nujno potrebni za ustvarjanje novih delovnih mest in pa za ohranitev delovnih mest. Zanima me, ali imate kakšne konkretne inovativne ukrepe, kar zadeva politiko za majhna in srednje velika podjetja. In potem še odprta metoda koordinacije. To spada v pristojnost držav članic in iz Lizbonske strategije smo se vsi naučili, da ta ni delovala tako, kot bi morala, ker države članice niso bile dovolj zavezane izvajanju ciljev, ki so bili določeni v Lizbonski strategiji. Ena izmed metod, ki je želela spodbuditi države članice k izvajanju Lizbonske strategije, je bila metoda odprte koordinacije, vendar pa, kot veste, ta ni naletela na veliko navdušenje med državami članicami. Kako predvidevate, da bi lahko koordinacija delovala in sicer na takšen način, da bi se države članice osredotočile na socialne ukrepe, ki jih je potrebno izvesti in kako Eh, vidite izvajanje teh ukrepov v okviru strategije 2020. Naslednji govornik, prosim. Eh, Hvala lepa. V strategiji 2020 vidim veliko dobrih elementov. Seveda si lahko zastavimo vprašanje, ali so cilji dovolj ambiciozni in ali kaj manjka. Zagotovo bi bilo lahko elementov še več, vendar pa bi se rad osredotočil na dva instrumenta, namreč najprej na financiranje proračunskega primankljaja in pa na strategijo 2020 v državah članicah. Mislim, da bi lahko krčanje javnih izdatkov vodilo k temu, da ne bi prišlo do ustreznega razvoja in do ustvarjanja novih delovnih mest. Poleg tega pa se v dokumentu ne omenja socialni dumping. Danski parlament, danska vlada sta se že odzvala na strategijo 2020. Danska meni, da mora komisija poskrbeti za nadaljna prizadevanja, da bi se izognili socialnemu dumpingu. Tukaj gre tudi za vprašanje navidisne samostojnosti. Gre za to, da določimo, kdo je zares samostojen in uh, kje gre zgolj za navidezno samostojnost. Na Danskem prihaja do selitve delovne sile v Nemčijo. 9 milijonov eh, delavcev odhaja na delo v Nemčijo in tam zaslužijo od 3 do 4 evre na uro. Tam ljudje živijo oziroma delajo v zelo eh, težavni situaciji, zato mislim, da se moramo boriti proti socialnemu dumpingu. Uh, too much fiscal consolidation. Uh, preveč davčne konsolidacije, temu se želimo izogniti, predvsem preuranjeni konsolidaciji. In problem je tudi ta, da govorimo o zelo premišljeni strategiji za izhod iz krize v državah članicah, pa pravzaprav finančni trg narekuje, kakšen bo izhod iz te krize. Torej, najprej moramo poskrbeti za nadzor nad tem, kar se dogaja in nad izvajanjem davčne politike. Šele potem bomo lahko obravnavali socialne in posledice in pa posledice na zaposlovanje. Vendar pa se moramo zavedati, da bo to na dnevnem redu tudi v prihodnih letih, da bo igralo pomembno vlogo pri mandatih vlad v državah članicah. Torej, potrebno je poskrbeti za temelje, za izvajanje ciljev, ki smo si jih zastavili v strategiji 2020. težko bi bilo pričakovati od takšnega dokumenta, da se osredotoči na socialni dumping. Mislim, da se bomo morali soočiti z posledicami neuronoteženega razvoja, neuronoteženih, neuronoteženih ukrepov v državah članicah. Veliko bo še potrebno storiti, več bi morali pričakovati od socialne agende kot od tega konkretnega dokumenta. Na določenih področjih se soočamo z posledicami neuravnoteženega razvoja, recimo, ko gre za napotitev delavcev. Veste, da naj bi o tem eh, razpravljali v okviru španskega predsedstva v Ovjedu in sicer čez dva tedna. Kasneje pa pričakujemo tudi zakonodajne predloge na to temo. MSP. Pravilo podjetništva pri ustvarjanju delovnih mest je seveda zelo pomembno. To mora biti del industrijske politike. Mislim, da so to že povdarili različni komisarji in obstajajo možnosti za podporo in sicer z pomočjo ukrepov, kot so zmanjšanje birokracije, načelo mikrofinanciranja in tako naprej. Nimamo pa čudežne rešitve, ki bi pomagala majhnim in srednje velikim podjetjem ustvarjati nova delovna mesta. Imamo celo vrsto instrumentov, ki lahko k temu pripomorejo. Potem pa starostna meja za upokojitev. In pa starejši oziroma vloga starejših v družbi in pa na delovnem trgu, kar zadeva starostno mejo za upokojitev. Potekajo konkretne razprave v državah članicah, ampak še preden bo prišlo do zaključka razprav o aktivnem staranju in o pokojninskem sistemu, mislim, da lahko kar hitro ugotovimo, da je mogoča le ena usmeritev, kar zadeva starost za upokojitev in sicer, da se bo ta starostna meja dvignila in to je posledica demografskih sprememb. biti moramo realistični in to upoštevati, kot je povedal tudi eden izmed govorcev. Kar zadeva mlade, imamo časovni načrt, kar zadeva prve zaposlitve, pripravljamo načrt, ki naj bi bil izveden v naslednjem letu 2011 osredotočili se bomo na iskanje delovnih mest, na upoštevanje potreb mladih iskalcev za poslitve in tako naprej. Vse skupaj bo temeljilo na omrežju EURES. Torej, to je časovni načrt. To ni nekaj, kar bi predvidevali v daljni prihodnosti, vendar pa priznavam, da je že prepozno, da bi s tem odgovorili na krizo, v kateri se trenutno nahajamo. Potem pa javne storitve. Že delamo na tem, vendar pa se morate zavedati, da je to dokument z omejenim številom strani, z omejenim številom vrstic, vendar pa razprava poteka in sicer se pogovarjam s komisarjem Barnjejem na bilateralni ravni. Imela sva že izmenjavo mnen in z delom na tem področju bova oba nadaljevala. Mogoče to ne bo ravno tako izpostavljeno, kot bi si nekateri izmed vas želeli, ampak delo vsekakor poteka in o tem bomo razpravljali tudi s parlamentom. kaj mislimo o starostni skupini med 15 in 20 letom. Ravno zato se je ciljna starost spremenila v primerjavi z Lizbonsko strategijo. Iz Lizbonske strategije smo se nekaj naučili in zaradi tega se moramo osredotočiti na izobraževanje mladih in ne na hiter prehod mladih iz izobraževalnega sistema na delovni trg. Mislim, da, moramo, da si moramo zastaviti visoke cilje, kar zadeva starostno skupino od 15 do 20 let. In tudi kar zadeva prvi vstop na delovni trg. S tem se bomo morali še ukvarjati in imamo tudi načrt, ki se s tem ukvarja, želimo pa uh, tudi zmanjšati osip na šolah in univerzah. vedno znova lahko razpravljamo o odprti metodi koordinacije, lahko razpravljamo o tem, kako jo okrepiti. Mislim, da se moramo k temu vprašanju vrniti, ko bomo govorili o samem izvajanju. Takrat bomo lahko govorili bolj podrobno tudi o praktičnem delu strategije 2020. Hvala lepa. In še zadnja skupina oziroma še zadnji krok vprašanj. Najprej gospa Papadopolo in potem gospod Tomas Handel. Gospa predsednica, gospod komisar, tudi sama bi vas rada pozdravila med nami, imam pa naslednje vprašanje. Družine morajo danes preživeti z tisoč evri, veliko je brezposelnih, veliko je tudi starejših zaposlenih in eh, vsi se srečujejo z velikimi problemi. Ali ne mislite, da bi morali imeti bolj ciljne strategije za te konkretne skupine, tako da bi lahko poskrbeli za bolj konkretne rezultate. In pa še drugo vprašanje, kar zadeva cilje strategije 2020. Mislim, da je ta strategija zelo ambiciozna. Mislim pa, da moramo najprej poskrbeti za to, da bomo dosegli pravi izhod iz krize, potem pa moramo uvesti nov socialni model. Namreč eh, ta kriza je prizadela vse države članice, ampak na različen način in zaradi tega potrebujemo različne modele ponovne oživitve gospodarstva. Kako boste zagotovili, da bodo ukrepi izvedeni istočasno in z enako hitrostjo v vseh državah članicah? Gre namreč za zelo neusklajeno izhod izhodišče. Ne govorim rada zgolj o teoretičnih eh, točkah, zato mislim, da bi morali govoriti tudi o tem, kako konkretno izvesti strategijo. Zato pa potrebujemo politično voljo v državah članicah, potrebujemo socialno koordinacijo, potrebujemo mehanizme, ki nam bodo omogočili nadzor nad izvajanjem strategije. Ali imamo takšen mehanizem za opazovanje izvajanja strategije, potrebujemo tudi ukrepe, eh, ki bodo poskrbeli za popravke v strategiji, če bomo ugotovili, da ta ne deluje. Poleg tega me zanima, ali imamo tudi kakšne kvantitativne kazalnike, s pomočjo katerih bomo lahko ocenili, ali strategija deluje. Boriti se je potrebno proti revščini, proti neenakosti med spoloma, doseči je potrebno cilje tisočletja. Mislim, da ne moremo biti zares optimistični, kar zadeva izvajanje teh ciljev. Zakaj naj bi bili sedaj optimistični, da strategija 2020 ne bo ostala zgolj na papirju in da bo tudi dejansko uresničena? Hvala lepa. überrascht. Ich hab... Naslednji govornik, prosim. Ja, nekoliko sem presenečen, če bi predsednica vključila mikrofon, potem bi tudi sam vedel, da sem na vrsti. Gospa predsednica, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, jasno bi rad povedal, kakšen je vtis te razprave. Mislim, da gre tukaj zgolj za to, da želimo nekoliko zakrpati dosedanjo strategijo. Namreč to, kar ste sedaj povedali, smo slišali tudi že iz ust Barosa ali pa Špidle. Strategija 2020 je postopek, ki poteka po načelu od zgore na vzdolj in brez sprave udeležbe. Zato naj se še enkrat osredotočim na kritiko različnih socialnih eh, gibanj v Evropi. Namreč potrebujemo pravo analizo Lizbonske strategije, analizirati moramo, kaj je šlo na robe in šele potem lahko pripravimo novo strategijo. Prvo obdobje Lizbonske strategije se je zaključilo z rastjo delovnih mest za 60 odstotkov, ampak eh, ta eh, delovna mesta so bila negotova delovna mesta. Ustvarjanje novih delovnih mest eh, mora biti povezano z zagotavljanjem preživetja za ljudi. Ali se tega zavedate, gospod komisar? V dokumentu je zapisano tudi, da je potrebno okrepiti kapacitete socialnih partnerjev. To, je, to so zgolj prazne besede, kajti za tem se ne skriva nič. Samo spomnimo se na sodbe Evropskega sodišča upirjene proti sindikatom in pa kolektivni pogodbi. Pravica do stavke je ključnega pomena za evropski model in zato me zanima vprašanje, kako želite spremeniti pravni okvir, tako da boste poskrbeli za upravičen no, zagotovitev te pravice. Naslednji govornik, prosim. Hvala lepa. Veseli me, da je z nami komisar in. Upam, da se bo še večkrat vrnil, tako da bomo lahko izmenjali izkušnje in upam, da bomo imeli tudi dialog, ki nas bo pripeljal do dobrih rešitev. Ogledal sem si Lizbonsko strategijo v primerjavi z strategijo 2020 in nekaj prednosti v strategiji 2020 manj je ciljev in ti cilji so uh, bolj osredotočeni. Leto 2020 se nam morda zdi še zelo daleč, vendar pa bo to obdobje hitro minilo in zato moramo preiti od besed k dejanjem. Zagotoviti moramo, da se bo izvajanje ukrepov pospešilo in sicer do leta 2020. Ta dokument nikakor ne sme ostati v predalu. Dokument je potrebno posodobiti, poskrbeti moramo za to, da bo izvajanje potekalo v skladu z zastavljenim načrtom in sicer ne zgolj v svetu, ampak tudi v parlamentu. Strinjam se s kritikami, ki jih je izpostavil kolega Serkas eh, v povezavi z Lizbonsko strategijo. In ponavljam, potrebno je prejiti od besed k dejanjem. To je bistveno. Drugače se bo zgodilo, da leta 2020 eh, cilji spet ne bodo uresničeni in eh, spet bomo imeli zgolj dokument, eh, ki pa ne bo konkretno uresničen. Naslednji govornik, prosim, hvala lepa. Dobrodošel, gospod komisar in hvala lepa, da ste prišli k nam, da ste si vzeli čas za to, da odgovorite na naša vprašanja. Imam veliko vprašanj, vendar pa želim biti kratek. Specifično vprašanje, ki ga imam, se nanaša na poročilo, ki sem ga pripravil za ta odbor in sicer gre za pravico oziroma za prihodnost socialnih storitev splošnega interesa. Zanima me, kakšen je vaš pristop do eh, direktive o socialnih storitvah splošnega interesa. Vem, da ste že govorili s komisarjem Barnjejem o tem vprašanju, vendar pa me zanima, kakšno je vaše mnenje. Igrate ključno vlogo na tem področju. Omenjena je bila tudi že revščina v Evropi mislim, da je 85 milijonov evropskih državljanov prizadetih zaradi revščine ali pa jim revščina grozi. Mislim, da ne moremo zgolj upati, da bo gospodarska rast poskrbela za to, da ljudje ne bodo več živeli v revščini. Vse študije kažejo, da je dostop do socialnih storitev ključnega pomena pri boju proti revščini. Na ta način lahko pomagamo tudi tistim, ki že živijo v revščini. To je ključnega pomena pri strategiji Evropske unije. Dostop in pa visoka kakovost eh, teh storitev je prav tako ključnega pomena. Evropska unija je to že naslovila v novem členu, v novem protokolu in upam, da boste poskrbeli za pravni okvir za ta nova socialna načela. Sedaj pa k bolj splošnemu vprašanju socialnega razvoja v Evropi. Titanik se ni potopil, ker bi bil slaba ladja, ampak zato, ker se je zaletel v ledeno goro in oziroma zato, ker na to ni bil pripravljen. Danes pa bi morali poskrbeti za to, da se Titanik ne potopi. ne strinjam se z vami, ko pravite, da učbeniki ne obravnavajo situacije, v katerih se nahajamo danes. Mislim, da temu ni tako. V preteklosti smo že videli, kako je finančni sistem uničil celotno gospodarstvo. Kljub temu pa še danes ne priznamo, da bodo ultraliberalne politike storile oziroma povzročile povsem isto katastrofo. Mi kot politiki moramo prevzeti odgovornost in poskrbeti za ustrezen nadzor. Torej, začel bom na koncu. Mislim, da imamo zelo podobna stališča glede vzrokov za to krizo in to je tudi razlog, zakaj podpiram komisarja Brnjeja in njegova prizadevanja, kar zdeva finančni sistem. Prav tako se strinjam, da je potrebno povdariti dolgoročni razvoj gospodarstva in družbe eh, z našo agendo. Gre pa za Eh, situacijo, kakršne ne poznamo iz preteklosti in zato tega tudi ni v nobenem učbeniku, kaj ti nikdar v preteklosti v povojnem obdobju se razmere niso razvijale na tak način. Edini primerljivi dogodek je velika kriza v 30 letih, takrat pa Evropska unija nažalost še ni obstajala. Torej, to vsekakor moramo upoštevati. Ko pravite, da je komisija zelo na hitro predložila dokument, katerega gonilo je razmišljanje, da v takšnih razmerah potrebujemo dokument, ki sicer ne ponuja vseh podrobnosti, ne ponuja vseh od, odgovorov, vendar si zastavlja eh, ključne smernice za razvoj. Eh, Eh, potem vprašanje, kako doseči hiter napredek. Mislim, da je najpomembnejše, da se svet s tem strinja in da se tudi vsi skupaj soočimo z idejo, da bomo revščino preprosto odpravili s tem, da bo, da bo gospodarstvo na neki točki ponovno zaživelo in da ustrajamo pri tem, da bo podjetništvo samo spodbudilo zaposlovanje brez intervencije oziroma eh, prizadevanj vlad. Povsem se strinjam, da je ključno doseganje ciljev glede boja proti revščini in da bodo storitve splošnega pomena igrale pomembno vlogo v boju proti revščini. Ko bomo oblikovali direktivo v zvezi s tem, bomo seveda upoštevali velike razlike med državami članicami in raznolikost, ki sem jo izpostavil že v svojem uvodu. Že na prejšnjem sestanku z odborom eh, sem omenil in naj to ponovno podkrepim, da pripravljamo okvir, ki se bo loteval prav teh vprašanj, ki ste jih omenjali, torej eh, dostopnost, kakovost teh storitev. Takrat bomo videli, kako bomo to, to delo oblikovali v prihodnje. Zanimivo se mi zdi, da pravite, da gre za ambiciozno strategijo, medtem ko smo glede prejšnje strategije slišali, da bi si bili morali zastaviti više in bolj ambiciozne cilje. Uh, komisija mora najti ravnovesje med ambicijami in eh, realističnim pristopom in upam, da se to odraža tudi v dokumentu. To je tudi dokument, ki mislim, da ga lahko podkrepimo z analitično metodologijo in z zmogljivostmi za uresničevanje. Ja, eh, uresničiti moramo ta dokument z različnimi pristopi. Ko eh, bodo države članice to podprle, potrebujemo bolj redno poročanje, potrebujemo eh, bolj eh, izredno izpostavljanje tistih, ki zaostajajo in ki v prihodnjih letih ne bodo naredili dovolj napredka. Prav tako pa moramo oblikovati tudi instrumente spodbud, kako nuditi podporo podporo z evropske ravni, s finančnimi in drugimi instrumenti in kako na ta način eh, podkrepiti prizadevanja na ravni držav članic. Več ciljev ali manj ciljev. Mislim, da je še vedno ključno, da dosežemo dogovor ne samo tukaj, ampak tudi v svetu, da so cilji načeloma dobri, in da potrebujemo ključne cilje, okrog katerih bomo zgradili širšo agendo. Eh, seveda se te agende nismo eh, popolnoma lotili v tem dokumentu, ampak ključno je, da se zedinimo glede teh eh, ključnih ciljev, potem pa se lahko začnemo dogovarjati tudi glede eh, podrobnosti, glede akcijskih načrtov in specifičnih politik za posamezne socialne skupine. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Tudi sam bi vam zastavila nekaj vprašanj. In če želi kateri od kolegov še spregovoriti, nam je ostalo še nekaj časa, zato lahko izvedemo kratek postopek Catch the Eye za zaključek. Torej, kar zadeva strategijo za leto 2020. Eh, jaz bi temu bolj rekla strategija za solidarnost in uh, trajnostni razvoj. Uh, seveda, uh, se v tem dokumentu odraža tudi vaš vpliv v kolegiju komisarjev, vendar pa bo težko zadovoljiti vse člane in članice odbora. V tej izmenjavi mnen, ki smo ravno kar imeli, se je to potrdilo. Gospod Tomas Manj je povedal, da Eh, je potekalo predhodno eh, posvetovanje s socialnimi partnerji glede tega dokumenta in eh, moram reči, da če bi bila jaz v vaši vlogi, bi mi bilo kar nekoliko nerodno, kaj ti dokument, na podlagi katerega je potekalo posvetovanje, je bil izdan 29. novembra 2009 in takrat vi še niste bili na tem položaju. Torej, to je za nas znak, da. Uh, so v temelji tega dokumenta demokratično problematični. Eh, potem pa kar zadeva časovnico, ki jo predlagate na zadnji strani svojega dokumenta. Presenečena sem nad dvema stvarima. Namreč v prvi fazi sprejete tega dokumenta v letu 2010 Evropski parlament ni omenjal in to je verjetno še dodaten znak privilegiranega partnerstva s parlamentom. Vendar pa mislim, da boste morali na neki točki parlamentu vključiti, sicer bodo do težave. Drugič pa vem, da bo oktobra ponovno potekala razprava na Evropskem svetu o izbranih temah in morda bi bilo koristno, če bi nam povedali, eh, kakšen bo duh, kakšna bo narava teh posvetovanj. Gospod Kristensen vas je spraševal o socialnem dumpingu. Rekli ste, da tega ne moremo ustaviti, ampak vendarle obstajajo instrumenti za to, da se temu izognemo in obstaja eh, instrument, o katerem pogosto razpravljamo v zadnjih letih. In eh, vem, da ne morete v dokument eh, uvrstiti vsega, ker je število strani omejeno, kot ste večkrat omenili. Ampak predlagam, oziroma bolj vas sprašujem, zakaj Eh, kratica petih, eh, s petimi črkami ni vključena v to, ta dokument. To je CCCTB, to je eh, skupna davčna osnova za podjetja. In ko govorimo o socialnem dumpingu, je harmonizacija davkov ključna točka. Ampak morda sem narobe prebrala dokument in je to vključeno v kakšno pombo pod črto nekje. Načeloma, Eh, in eden od kolegov je tudi to omenil in eh, celo sami ste rekli, da je desetletno načrtovanje zelo pomembno. Ampak eh, ne vemo, kaj se bo zgodilo in vse skupaj moramo zasnovati z več umestnimi koraki in z tega vedika je zelo težko govoriti o strategiji za leto 2020 v tem trenutku, če pri tem ne upoštevamo tega, kar se dogaja v Grčiji. Evropska unija zdaj od te države zahteva, da uh, postavi pod vprašaj svoj lasten so, socialni model za to, da si bo država v nekaj letih pomogla. Eh, socialni model, ki predstavlja eh, nek samoden stabilizator, bi um, morala pomagati Evropski uniji, da um, ne bi bila potrebna pomoč in eh, ne vem, kako lahko se tega lotimo in se izognemo temu nasprotju. In če pogledamo, kaj se je dogajalo z Lizbonsko strategijo, imamo težave, osredotočili smo se na rast in na zaposlovanje. Zdaj pa element rasti še vedno zelo potrebujemo, saj brez njega ne moremo ustvarjati delovnih mest. Uh, ne moremo biti zadovoljni z napovedmi, kakršne slišimo danes. Tega, da se moramo boriti zgolj za gospodarsko rast, ne morem prodati niti zelenim, niti socialističnim kolegom. Obstaja, torej potrebujemo določeno vrsto rasti, to mora biti trajnostna rast in poskrbeti moramo, da bo ta rast taka, da bo ustvarjala delovna mesta. V preteklosti smo uh, slišali, da če ne gre vsaj za tri odstotke, ni potrebno niti razmišljati o uh, ustvarjanju delovnih mest. Zdaj ne dosegamo niti tega, ampak. Uh, V preteklosti je bilo rečeno, da kadar je rast niže od dveh odstotkov, delovnih mest ni mogoče ustvariti. In kako lahko to nekako združimo in kako lahko uporabimo deveti člen in priliž, prisilimo uh, Eh, vlagatelje, da bodo dejansko v svojih strategijah vključevali tudi delovna mesta v Evropski uniji. Najlepša hvala. V komisiji smo vsekakor pripričani, da mora parlament igrati pomembno vlogo in ravno zato uh, sem danes dan po predložitvi dokumenta prišel sem uh, Eh, in eh, sem pripravljen z vami razpravljati o vseh vidikih tega dokumenta in o nadaljem ukrepanju. Obstaja tudi obveznost iz pogodbe, da pride do posvetovanja, kar zadeva smernice za zaposlovanje in tudi to bo del spomladanske agende. E, mislim pa, da sem to omenil tudi v svoji uvodni predstavitvi. Dejansko je prišlo do posvetovanja s socialnimi partnerji na podlagi drugačnega besedila. Osebno sem se sestal eh, z vodji sindikatov eh, in eh, združen delodajalcev. Res je, da v tem procesu nisem sodeloval pred eh, koncem januarja, ampak eh, zelo pomembno je povedati, da. Eh, je bila nova komisija tista, ki je imela zadnjo besedo pri tem dokumentu in kot eh, komisar, ki sem pristojen za pomembne cilje in pomembne projekte v tem okviru, sem igral pomembno vlogo pri dokončni obliki tega dokumenta. Torej vsekakor uh, Eh, gre za eh, dokument nove komisije. Nameravamo hitro nadaljevati s svežnjem integriranih smernic in vsekakor nameravamo v te razprave vključiti tudi Evropski parlament. Potem nekaj, kar zadeva Grčijo. Vsekakor gre za ključno točko, ne moremo reči, da gre za ahilovo peto eh, evropskega gospodarstva, kajti eh, pokazale so se v zadnjih mesecih eh, številne eh, vrzeli eh, monetarne unije. Zopet gre za položaj, ki ni predviden v nobenem učbeniku in komisija ne sodeluje pri stabilizaciji, Grčije, pri stabilizaciji Grčije z namenom, da bi spodkopala tamkajšnji socialni model. Naš glavni namen je stabilizirati eh, grški finančni položaj in stabilizacijo eh, evroobmoča in monetarne unije ter prispevati k preglednosti in eh, k boljšim temeljem za finančno vzdržnost v Grčiji. Mislim, da je to zelo pomembno povedati. V svojem preteklem delu sem imel priložnost biti priča številnim finančnim krizam, lahko sem jih preučeval in primerjal in lahko povem, da grška kriza ni prva finančna kriza v Evropski uniji. Imamo nekaj izkušenj z usklajevanjem politik za prilagajanje, zato da bi se izognili še slabšim izidom. Iz Komisija mora seveda sodelovati z vladami držav članic in eh, na ta način se mora eh, odločiti za najugodnejši eh, izid ter seveda tudi opredeliti, kaj je boljše in kaj je slabše. Pri finančnem načrtovanju pa je seveda zelo težko najti idealno rešitev. Je pa pomembno, da se zavedamo socialne razsežnosti in razsežnosti zaposlovanja. V preteklih primerjih, eh, ki ne segajo tako daleč v preteklost, eh, naprimer v mađarskem eh, primeru je bilo potrebno izvesti še bolj radikalno finančno prilagajanje, ampak vlada je uspela izkoristiti priložnosti, naprimer, ki jih ponuja Evropski socialni sklad, da uh, se je osredotočila na slabše razvite regije v državi eh, in jim omogočila preživetje ter ohranila delovna mesta in socialno kohezijo eh, v teh regijah. Imamo torej določene izkušnje, po katerih lahko posežemo, ampak eh, strinjamo se, da je to izhodišče za Evropsko gospodarstvo in tudi za Evropsko komisijo zelo težavno. Rast je potrebna, temelje za rast je potrebno ponovno spostaviti in uh, imamo težave, uh, kar zadeva uh, vprašanje, kako kompenzirati uh, nižjo rast v Evropski uniji, kako oživiti potencial za višjo gospodarsko rast. Uh, to ni enostavno vprašanje in naš odgovor je, da vlagamo v človeški kapital, da okrepimo izobraževanje, da okrepimo raziskave in razvoj, da eh, države članice sprejmejo trnejše zaveze na vseh teh področjih in po naših pričakovanjih bomo na ta način eh, Eh, obudili večji potencial za gospodarsko rast. Vendar pa tu ne gre za nek eh, samodejni mehanizem, gre za uh, veliko usklajevanja med komisijo in vladami držav članic. In pa kar zadeva obdavčitev. Vem, da to ni del vašega resorja, ampak vendarle. Uh, Ja, uh, tu je del uh, eh, eh, resurja preteklega mađarskega komisarja in na srečo sem podedoval veliko njegovih odličnih zaposlenih in pojasnili so mi, kako težko je uh, napredovati, kar zadeva davčno harmonizacijo. Ampak Eh, tako kot eh, izogibanje socialnemu dumpingu je pomembno tudi, da se izognemo davčnemu dumpingu in davčni konkurenci ter da odpravimo eh, zmotne oziroma slabe prakse. Znano je, s kakšnimi ovirami se soočamo, ko gre za odpravo oskih grn na notranjem trgu, vendar pa Eh, čeprav to ni del mojega resurja, bom še naprej sodeloval v tej razpravi in bom pripravljen prihodnje o tem razpravljati tudi z vami. Najlepša hvala. Eh, ne vem, kakšen mandat je dobil Mario Monti. Eh, gospod Serkas, zelo nakratko. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sprašujem samo, ali bomo imeli kakšno možnost eh, spremeniti ta dokument imamo svoje pomisleke in zelo smo veseli te priložnosti, da se pogovarjamo s komisarjem in da eh, lahko obravnavamo določene težave, kar zadeva socialno politiko. Vendar pa mislimo, da socialna politika ne sme biti sekundarna tema v tem eh, dokumentu. Eh, tukaj je zapisano tudi, da se bo, torej, da bo v prihodnosti oblikovana politika za priseljence, vendar pa nič ni omenjena mednarodna organizacija dela. Eh, kako lahko vključimo vse te različne pomisleke, tako da bo dejansko v dokument vključena socialna razsežnost? V parlamentu ne bomo imeli eh, priložnosti govoriti o tem dokumentu. Gospod Zimmerman. Hvala. Eh, še enkrat bi se vrnila na ta dokument in sprašujem, če je tukaj zapisano 20 eh, milijonov eh, manj ljudi, ki živijo na pragu revščine do leta 2020. Ali to pomeni, da ste pripravljeni razmišljati o tem in tudi dejansko vdejaniti to, da bomo oblikovali minimalne socialne standarde po Evropi? kar eh, za sedaj pomeni, eh, da eh, so standardi za prak revščine 60 odstotkov povprečnega dohodka v državah članicah. To, uh, discuss, uh... Upam, da bom pri, lahko razpravljajo tudi o teh vseevropskih minimalnih standardih, ampak nekaj, kar je že v dokumentu, je ideja, da bi imeli specifične državam prilagojene nacionalne načrte. Države se med seboj razlikujejo in ni enotne metodologije, ki bi jo lahko uporabljali kar za vse države. Uh, komisija bo ponudila podporo državam članicam pri razvoju njihovih lastnih metodologij za zmanjšanje deleža eh, revščine. Eh, revščina se interpretira v nacionalnem kontekstu eh, in to je tudi podlaga za številke, ki so opredeljene v dokumentu, ki jih je po našem mnenju mogoče doseči. Mislim, da ni nemogoče spreminjati tega dokumenta, uh, Če boste eh, poslali jasna sporočila, ki bodo šla v isto smer in če boste na ta način izrazili svoje zahteve. Eh, po eni strani sem danes slišal, da dokument ni dovolj ambiciozen, po drugi strani so nekateri posem skeptični glede tega, da sploh imamo cilje in da imamo cilj kar zneva zmanjševanja revščine. Eh, torej poslušamo, eh, razpravljamo, upam, da bodo eh, zaključki dobri, ampak dialog s parlamentom se bo v prihodnjih mesecih vsekakor nadaljeval. Najlepša hvala, gospod komisar. Kot vidite, ne gre za to, da ste bili potrjeni za komisarja po zelo zahtevnem. Uh, zahtevni predstavitvi in eh, zahtevnem zaslišanju. Tukaj vsa eh, zaslišanja so tako zahtevna in danes ste se zelo dobro odrezali in upam, da bomo imeli priložnost, da v prihodnje nadaljujemo s tem dialogom. S tem smo prišli do konca današnjega zasedanja. Naslednje zasedanje pa bo 16. in 17. marca. Hvala. Well mr lisov.